Zelandia.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 Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our session in this, or our sessions in this week. Äh, Dobro jutro, pozdravljeni. Torej, eh, kot vemo, ni nobene pripombe glede dnevnega reda. Se strinjamo z njim? Potem pod drugo točko bi vas opozoril, da je ne vem iz katerega razloga poročile tule eh, predstavljeno. To je, se prevečujem, torej eh, to je bilo predstavljeno in to bi danes nadomestili z 12. točko in sicer gre za Unijo za sredozemlje in zato je prav, da ste v tem obveščeni, da bomo pač razpravljali 12. točko. Kar se tiče glasovanja v četrtek, je predvideno 9.30, ali moramo to tudi kaj spremeniti? Ne, ostane. Torej, jutri 9.30 glasovanje in danes bo peta točka eh, odstranjena in nadomeščena za 12. točko. Se s tem strinjate? Je morda kakšen, kakšen ugovor? Vsi vi niste navdušeni potem pač bomo tako storili in zdaj smo na eh, tretji točki eh, dnevnega reda, ko gre za internet eh, stvari, torej gospa Badija Kučet je tukaj. Torej, ja, torej vrnila se je z obiska v Španiji, dobrodošli in zato bi vam najprej dal besedo in vam povedal, da imamo poleg tega tudi dva strokovnjaka, ki sta bila povabljena, imela bosta kratke predstavitve in potem bomo eh, lahko pač eh, kaj vprašali, moramo pa gledati, da bomo čas ustrezno izkoristili. To bosta dr. Miloš Svoboda in dr. Andrejas Kriš. Mislim, da najprej bomo dali besedo gospej Badi Kučet. Torej, vi ste na vrsti, izvolite. Gracias, Hvala lepa, gospod predsednik. Ali se naj, naj začnem tako, da se najprej zahvalim eh, dvema strokovnjakoma, ki sta pripravljena govoriti o tej temi danes. Torej, dobro je slišati njihova stališča in predloge v zvezi z našim poročilom. Več kot 40 let je že od tega, odkar je bil internet eh, sprejet in od takrat naprej se stalno razvija. Tako da je trenutno eh, približno 1,5 milijard ljudi povezanih eh, v omrežju. Torej, 1999 se je projekt začel v Združenih državah Amerike, postaja vse bolj poznan, v 10-15 letih pa bo za vse večjo uporabo tehnologije radiofrekvenčne identifikacije s primeri interakcijo med osebami in stvarmi in med samimi stvarmi. Torej, gre za elektronsko komponento, ki je sestavljena iz eh, čipa in antene. Ta je 2 mm velik, lahko eh, sprejema in prenaša informacije in to brez žice. Torej, to bomo uporabljali v prihodnosti. Prednost tega čipa pa je, da ga, se ga ni treba dotakniti, kot je eh, pač zdaj z magnetno eh, črnokodo. Vsebuje tudi ogromno informacije o predmetu, s katerim je povezan. Kar pa se tiče internetne aplikacije, je to lahko možno v večjih sektorjih, v avtomobilskem sektorju, kjer vam čip lahko da realni čas informacije o tlaku v pneumatikah. V prehrambenem sektorju pa zagotavlja visok eh, kakovost proizvodov kar se tiče zdravstvene higijenske priprave in tudi sledljivost je možna v Združenem kraljestvu in Ameriki, pa so uvedli čipe v potne liste. V prihodnosti bo tehnologija radiofrekvenčne identifikacije eh, skupaj z internetnim protokolom omogočila ogromno omrežje stvari, naprimer hladilniki če bodo ustrezno programirani, lahko identificirajo proizvode, katerim rok je potekel. In vse te možnosti pravzaprav predstavljajo um, potrebo, da se proučijo učinki tako negativni kot pozitivni te tehnologije. Tako je 18. junija 2009 Evropska komisija predstavila to poročilo, kajti jasno je, da ga potrebujemo ali smem povedati, da se eh, strinjam s temi smernicami sporočila, vendar moramo resnično proučiti, ali je trenutno veljavna zakonodaja zadostna za takšen eh, sektor, kot se bo razvijal v prihodnosti, ali pa morda potrebujemo, da eh, bolj podrobno pogledamo zadeve, ki bodo imele neposreden učinek na državljane in na njihovo zasebnost. Zato menim, da moramo še posebno povdariti vpliv radijskih valov na zdravje, potem vpliv elektromagnetni vpliv čipov, kako jih recikliramo, kako je z zasebnostjo potrošnja, potrošnikov in prisotnostih čipov v proizvodu. In kako je se pravico, da čipi obmoknejo oziroma da jih izključimo. In potem moramo zagotoviti tudi zasebnost podatkov. Torej, za uspeh te tehnologije moramo eh, biti pozorni glede eh, regularnega in eh, pravnega sistema, s katerim bomo zaščitili potrošnike ta internet stvari bo eh, pravzaprav izboljšal proizvodne procese in energetsko porabo, ustvarjal bo nova delovna mesta in nudil nove storitve za eh, večje število evropskih državljanov in podjetij. In Če želimo biti vodilni na tem področju, moramo biti proaktivni in sicer s tem, da eh, raziskave na področje, tem področju še eh, podpremo. In sicer to naj bi bilo v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, uporediti pa moramo tudi okvir za inovacije, da s tem eh, okrepimo evropski prostor. zelo široko bi lahko to uporabili za javnost, naprimer na področju prometa, zbiranja podatkov, znižanja stopen onesnaženja in usmerjanja prometa. Tudi druge tehnologije bo pomaga ustvarjati. Lahko bomo bolj učinkovito um, uporabljali energijo in tudi ščitili okolje. Torej, mislim, da moramo v zvezi s tem eh, narediti še nekaj pravnih predlogov. Torej, pozivam eh, komisijo, da bi leta 2010 eh, prišla se sporočilom glede elementov zasebnosti in kar bi vzbudilo zaupanje v informacijsko družbo. In obstoječa evropski standardi morajo biti implementirani letos in sicer na osnovi eh, smernic, s katerimi bi lahko povečali, okrepili varnost in pa identifikacijske protokole. Kot prvo pa moramo tudi mednarodne sporezume v tej zadevi eh, okrepiti. Torej, internet stvari je možnost za razvoj v Evropski uniji in postanemo lahko tudi vodilni na evropskih trgih. Da pa lahko to dosežemo, moramo zagotoviti, da bodo vsi imeli zaupanje v ta sistem in zato v tem poročilu povdarjam vse eh, tiste stvari, ki bi lahko škodile uporabniku. Hvala lepa za vašo pozornost in veseli bomo vseh mnen in pripomb o tej pomembni zadevi. Najlepša hvala. Naj zdaj kot prvega povabim dr. Kriša k besedi. Najlepša hvala. Torej, spoštovane gospe in gospodje, hvala za priložnost, da lahko tu govorim. Sem Andreas Križ, prihajam od Evropskega združenja, krovnega združenja, torej gre za organizacije, eh, ki ščitijo zasebnost in človekove pravice. Ustanovljeni smo bili 2002, 27 organizacij je članic. Vsak dva tedna izdajamo Edrigram, to je bilten od leta 2003, nemška izdaja pa izhaja od leta 2006 dalje. Internet stvari je kot prvo mreža med seboj povezanih predmetov. To so lahko knjige, avtomobili, električne naprave, živila, lahko pa tudi senzori ali oblačila, ki zaznavajo eh, stanje v okolju. Potem so integrirani v celovite sisteme tako takšne, ki lahko služijo nadzoru v zdravstvenem območju ali pa so to inteligentni eh, prometni sistemi, ki lahko nadzirajo promet. Gre tudi za tako imenovane inteligentno uporabo energije in tako dalje. Internet stvari ni nujno povezan z internetom, kot ga danes poznamo. Lahko so tudi drugšne uporabe. Naprimer, Evropski parlament je zaprta mreža in z internetom nima kaj toliko zveze, samo na nekaterih mestih nudi dostop do interneta. Sam po sebi pa je to zaprt sistem. To bi bil eden prvih eh, stvari pri razvoju interneta stvari, da bomo imeli takšne otočke za posebne uporabe in to bi bilo eh, potem postavljeno z internetom, kot ga danes poznamo. Internet eh, stvari lahko integriramo v obstoječe strukture, naprimer upravljanje stavb, za upravljanje hitrih cest in tako dalje primer inteligentnih transportnih sistemov vidite na diapozitivu. To sem si sposodil. Torej, kot vidite, lahko imamo na eni strani za posamezne potnike načrtovanje potovanja. Lahko, eh, tu lahko potnik prikliče informacije, istočasno pa upošteva tudi informacije o javnem prometu naprimer kdaj bo naslednji avtobus prispel in tako obstajajo tudi možnosti, da ustavimo ali izvajamo tudi varnostne sisteme, torej ko nudimo informacije o nevarnih mestih na cesti in ustrezno potem na osnovi tega načrtujemo eh, pot. Torej, naslednja faza, naprimer, bi lahko vozila komunicirala drug z drugim o situaciji na cesti, o prometu in to informacijo lahko posredujejo eh, drugim voznikom. V celotni sliki imamo tako vrsto različnih uporab, različnih sistemov, ki so povezani drug z drugim in tudi različni predmeti, različne stvari, naprimer navigacijski sistemi v avtomobilu ali pa informacijski sistem javnih eh, prometnih eh, organov. Torej gre za vrsto različnih sistemov in objektov, ki so lahko povezani med seboj in s tem eh, pripomorejo k eh, boljši prometni infrastrukturi. To bi bil en primer za internet stvari. Potem so še druge možnosti, torej inteligentni energetski sistemi in tako dalje. Kar se tiče zaščite podatkov, kaj to pomeni? Imamo vrsto. Uh, posameznih točk, ki jih upoštevamo pri internetu stvari oziroma jih moramo rešiti. Kot prvo je naslednje. Torej, ti sistemi po svoji naravi eh, zbirajo ogromne količine podatkov, zato da lahko iz teh podatkov nudijo nove informacije, ki jih potem lahko mi koristimo, zato da bomo bolj učinkovito lahko delali in stvari bolje obvladali. Torej, gre za ogromne količine podatkov, ki jih je treba zbrati in obdelati in to iz različnih sistemov. Ne gre za en velik sistem, temveč za vrsto manjših sistemov, ki so povezani med seboj. Torej, eh, podatki o ljudeh, recimo podatki o lokaciji, o komunikacijah in tudi občutljivi podatki, naprimer informacije o zdravju, torej v zdravstvenih sistemih. S tem smo nekako pred vprašanjem, kaj je pravna osnova za takšne sisteme. V bistvu imamo v okviru zaščite podatkov tri možnosti za pravno zakonito uporabo podatkov. Torej, gre za eh, torej, od privolitev na osnovi informacij, po drugi strani pa moramo imeti tudi ustrezno povezavo med tem, ki povezuje torej osebo in tistim, ki podatke nadzorija, nadzira. Torej, ko pa so ti podatki nevidni in so v, ugrajeni v sistem, so pravzaprav. Uh, Eh, nevidni in treba je vedeti, kdo je tisti, ki jih vodi in kdo so tisti, ki morajo tu sodelovati. Potrebujemo zelo dobro osnovo za to, eh, da vemo, katero informacijo lahko obdelujemo, na kakšnih, eh, torej po kakšnih predpisih in kajti zaradi velike količine podatkov lahko pride do zlorabe. S tem pridemo do vprašanja, kdo pa je tisti, ki te podatke obdeluje in katera, na katerih mestih. Pri obdelavi podatkov gre vedno za to, da imamo povezavo med osebo, ki bo podatke obdelovala in mestom, ki zahteva te podatke in tretje mesto, kjer se dejansko ti podatki obdelujejo. Vendar prizadeta oseba mora imeti pravico. Uh, torej, da dobi informacije o tem, kateri podatki, njeni podatki so tukaj obdelani, komu so naprej dani in tako dalje. Zato eh, moramo to odgovorno mesto eh, ustrezno oblikovati, zato da bo zaščita zagotovljena. Potem so tu še sistemi, ki delujejo v ozadju. pravzaprav omogočijo, da ti sistemi sploh obstajajo. Kar se tiče posameznikov, morajo imeti možnost nadzora nad temi sistemi in da se prosto odločijo, ali želijo sodelovati v teh sistemih ali ne. In morajo imeti pravico, da se izključijo iz tega sistema in imeti morajo pravico do tega, da čipi obmoknejo in da se izključijo nujno potrebujemo eh, torej, strogo eh, standardizacijo glede obdelave podatkov in veliko boljše izvajanje pravico zaščiti podatkov. Torej, nadzorni organi morajo imeti za to ustrezna sredstva in tudi dovolj eh, osebja, da lahko to temu sledijo. V šolah in na univerzah potrebujemo tudi boljše izobraževanje na tej osnovi in na mednarodni ravni. In tu mislim, da je Evropski parlament tisti, ki lahko pomaga k večji skladnosti glede zaščite podatkov. Kajti mi moramo podatke izmenjevati tudi za drugimi mesti in zaradi tega moramo zagotoviti enako zaščito podatkov in uh, s tem omejiti torej, delovanje teh sistemov. Gre za standarde, ki naj bi veljali v globalnem svetu in mislim, da je Evropski parlament za to pristojen. Če povzamem, gre za. Eh, ogromne količine podatkov in posamezniki morajo imeti nadzor nad tem sistemom, torej gre za ugrajeno zaščito podatkov v samem sistemu, potem moramo minimizirati količino podatkov in okrepiti zaščito podatkov. Torej, sodelujemo z Anek, Belkom in moja skupina, torej tudi, sodelujemo z Evropsko eh, komisijo in sicer zato, da bi internet stvari naredili za internet za ljudi. Najlepša hvala. Doktor Miloš. Sedaj pa prosim doktorja Miloša Svobodo eh, kot poročevalca in strokovnjaka.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 zwei, drei Minuten samt Technik. Samo še dve, tri minute, nekaj je tehničnih problemov. Okay. Thank you very much. Dobro, hvala. Želim podati zelo kratek pregled o temo, o temi RFD in autentifikacije. Kot smo danes že videli, oziroma lahko rečemo, da bo vedno bolj pomembno. Torej, stroji bodo med seboj morali vedno bolj komunicirati. Danes imamo 5 milijard ljudi na svetu, ki se morajo identificirati v eh, poslovnih komercialnih procesih imamo že 50 milijard inteligentnih sistemov, ki so med seboj povezani, ki med seboj komunicirajo. In če si pogledamo smart grids, potem nam postane jasno, da eh, ta komunikacija pomeni našo infrastrukturo in v tem kontekstu je pomembno, da lahko zaupamo tej komunikaciji in da omogočimo zanesljivost, reliability. Kaj potrebujemo v ta namen? Se opravičujem, to je napačna predstavitev. The first slide is, is, is fast die gleiche gewesen prva slika je bila skoraj da identična, ampak to, kar potrebujemo, je varnost, security, ne samo safety. In da to lahko zagotovimo, potrebujemo confidentiality, torej potrebujem integriteto, možnost eh, dokazljivosti in prav tako moram tudi eh, odobriti. In tu želim podariti eno točko, ki je po mojem mnenju zelo pomembna. Če danes želite nekaj autentificirati, to pomeni, da morate nekaj prepoznati, nekoga identificirati, vendar pa s tem še ni zagotovljeno, da je ta zadeva dejansko originalna. In zato, da bi dejansko lahko dokazali originalnost, potrebujemo autentifikacijo. In to bo uh, naš izziv v prihodnje. Uh, Kajti, če imamo 50 milijard sistemov, ki med seboj komuniciramo, mora biti zagotovljeno, da mi je tudi jasno, eh, s katerimi stroj dejansko komuniciram. Metoda, ki je večini že poznana, glas žal izginja. Produkt identifikacije. Torej danes je potrebno, da lahko produkt identificiramo. Ali imam lahko torej dovolj zaupanja za to, ali lahko to avtentičnost ob koncu dneva dokažem in zato si pogledajmo, kako danes torej, del, to zadeva deluje s čipi. Torej, pralec je, ki vpraša čipa po identifikacijski številki in s tem lahko preverimo, za kateri proizvod gre. Kar zadeva temo autentifikacije, eh, je relativno enostavno eh, možno, da je v bližini nek drugi čitalec in ta eh, identifikacijska številka se potem kopira oziroma jo čitalec identificira in kasneje, zaradi tega, ker gre pač za RFID čip, je mogoče to informacijo prenesti na drugi RFID in že mi je uspelo, eh, da ustvarim nekakšen klon. Skratka, z tehničnega vidika je danes to zelo enostavno možno. In običajen RFID čip se da, danes ne more prenašati autentifikacije. Tega se zavedajo samo malo številni eksperti, ampak RFID čip ni pravzaprav nič drugega kot običajni eh, hranilnik, pomnilnik, ki ga lahko popišemo in če poznate informacijo identifikacije, potem to lahko zapišete. Eh, to pomeni, to, kar potrebujemo, je kriptografija in mislim, da vsi veste, Eh, kako se danes lahko autentificirate v PC-ju in sicer eh, PC pozna password, vi imate password in eh, z pravilnim geslom se pač autentificirate vizavi računalniku. To je tako imenovana simetrična kriptografija, simetrična uh, autentizacija in mislim, da je to vsem znano. Težava v praksi pa je v naslednjem če želimo danes omogočiti, eh, da čim več ljudi opravlja to autentifikacijo, to pomeni, eh, da mora biti ta skrivnost vsebovana v čitalcih. In to je seveda idealni napad za hekerja, ker bo pač poskušal dobiti v svoje roke enega od breštevilnih čitalcev in tam priti do skrivnosti, ki se izmenjujejo in kot neautorizirana oseba bo lahko udaril v nek drug čip. E, simetrični pristop za kriptografijo je v praksi sicer po eni strani zelo varen, po drugi strani e, pa ni dovolj dober za prakso, e, kajti vsak čitalec mora biti fizikalno zaščiten, poskrbeti mora biti za to, da bodo skrivnosti, ki se stekajo v čitalce, ustrezno zaščitene. E, in to v praksi ni možno v dovolj veliki meri. Sedaj bom poskušal razložiti nekaj, kar za običajnega človeka ni enostavno e, e, razumljivo, tudi za strokovnjakane. Obstaja tako imenovani asimetrični pristop kriptografije, ki ima izredno velike prednosti v primerjavi z vsemi drugimi postopki, ki so danes na voljo. Vse skupaj deluje na ta način da vi na svojem PC-ju nimate nobene skrivnosti ampak eh, imate tako imenovani javni ključ. Ta javni ključ, torej na osnovi tega javnega ključa, uh, Eh, lahko čipu postavite vprašanje, kakršnokoli vprašanje, eh, vprašanje, na katerega čip sam ne ve odgovora, na katerega je mogoče lahko odgovoriti samo, če imate neko skrivnost. Ta RFID čip ima to skrivnost, to je predstavljeno z rdečim ključem in eh, s pomočjo tega rdečega ključa lahko izračuna odgovor. Če te skrivnosti nima, potem mu je to zelo, zelo težko. In, ta odgovor prenese nazaj na PC in ko sliši ta odgovor, potem ima možnost, da to zelo enostavno verificira. Sam tega ne bi mogel izračunati, ampak eh, če ima ta odgovor, lahko enostavno gotovi, ali je to pravilni odgovor. Eh, velika prednost v primerjavi simetrično kriptografijo je ta, da da v eh, čitalcu ne potrebujete nobene skrivnosti. Druga prednost je v tem, eh, da komunikacijo sicer lahko poslušate, vendar vam pa to ne pomaga iz tega razloga, zato ker postavite vprašanje in kot odgovora ne dobite skrivnosti, ampak samo odgovor, ki se izračuna na osnovi te skrivnosti. In Eh, imate poljubno število možnosti, da postavljate nova vprašanja. Eh, to pomeni, eh, celo če slišite neko od vprašanje, bo čitalec naslednjič postavil novo vprašanje in imamo ogromno možnosti postavitve vprašanj. Skratka, več kot je atomov na svetu vprašanj kakor ne bo zmanjkalo. In v tem smislu imate dvakratno varnost. Po eni strani eh, nimate skrivnosti v PC-ju, po drugi strani eh, pa eh, komunikacije ni mogoče poslušati oziroma tudi, če je to mogoče, potem to nič ne pomaga, zato ker naslednjič pride novo vprašanje za novim odgovorom. To je tako imenovani asimetrični pristop. In po našem mnenju je to tisti pristop, Eh, s katerim eh, lahko danes RFID čipe varno oblikujete. Zakaj? Eh, Kaj ti v prihodne bo vsak, ki ima RFID čitalec, sposoben delati brez skrivnosti. Skratka, brez skrivnosti lahko ugotovite, ali RFID čip in ali je produkt autentičen, sicer za izredno visoko zanesljivostjo zanesljivost je o tem, eh, da je eh, tajni ključ vsebovan v RFID čipu. In če danes poskušate prodreti v skrivnosti RFID čipa, Eh, potem to stane približno pol milijonov evrov. Ampak eh, to, kar ste pri tem dosegli, še zdaleč ni to, da ste prodarli v infrastrukturo. Prišli ste, udarli ste samo v individualni ključ, vsi eh, drugi RFID čipi in čitalci pa so še naprej varni. V primerjavi simetrično eh, kriptografijo eh, je pač razlika ta, da če tam eh, odrete v ta tajni ključ, potem ste prodarli v celotno infrastrukturo. Skratka gre za eh, avtentifikacijo na enostavn način in tudi eh, na strošk, za stroškovno ugodni način. Vprašanje je, ali je tak čip že na voljo. Kot RFID, eh, kot normalni, kot galvanski čip je seveda na voljo. Lahko ga kupite od Infineona, kot RFID čip je na voljo kot prototip. Možno je dokazati, da vse skupaj deluje vendar pa eh, to žal še ni predmet serijske proizvodne. Eh, razlog je v tem, da vsak, ki danes eh, dela identifikacijo, pravi, kar zadeva dokazljivost, ali je del dejansko originalen, temu se večina ljudi danes eh, odreče, zato ker je to predrago. In zato je naš eh, poziv eh, na ta odbor, na Evropski parlament, da je mogoče security uvesti samo na ta način, če obstajajo tudi ustrezni regulari. In če obratno veste, katere tehnologije so na voljo, tudi kakšne stroškovno ugodne tehnologije so na voljo, potem imate zakonodajne možnosti, da to ustrezno vnesete v direktive in na ta način bi lahko v prihodne vsak državljan dokazal, eh, ali je nek farmacijski proizvod dejansko originalen proizvod. In to bi bila torej prošnja z naše strani na vas, da direktive eh, temu ustrezno oblikujete in pripravite. Hvala lepa. Prisrčna hvala za te informacije. Sedaj se je že priglasilo k besedi nekaj kolegov. Kolega Lamberts je prvi eh, poročevalec v senci ima besedo. For... Hvala, gospod predsedujoči, in hvala za besedo. Kar takoj, ker bo moral iti na drugi sestanek, tako da hvala poročevalcu in predsedujočemu. Najprej pa hvala poročevalcu za, kako naj rečem, koncizno Kratko in je drnato poročilo, ampak zajema vse, kar je bistvenega pomena. Tudi mi smo men, mnenja, da tehnologija RFID in internet stvari, da sta to tehnologiji, ki zagotavljata učinkovito gospodarstvo in tehnologijo, ki omogoča tudi boj proti ponarejanju stvari. To lahko tudi izboljša zmogljivosti družbe znotraj tako imenovanega fizičnega okvira ali ovojnice. In ključnega pomena je tukaj zaupanje državljanov v ta dva sistema. Kot je poročevalec napisal, to gre za tihe, skrite lastnosti in vedno lahko pride do bojazni, da nas gleda veliki brat. In teh tehnologij ne smemo uporabiti in uporabljati kot izgovor za to, da nadzorujemo nekaj in posameznike. Če bomo upoštevali predloge sprememb, mislim, da bomo upoštevali tudi interoperabilnost, kako ti sistemi med seboj delujejo. In če želimo pospešiti sprejetje teh tehnologij, moramo upoštevati na eni strani razvoj tehnologije, na drugi strani standarde in različne uporabnike te tehnologije. Veselimo se tega končnega poročila in če bodo na voljo še kakšni predlogi, mislim, da bodo to bolj v zvezi z obliko in ne toliko s sebino. Hvala. Darf mich bedanken. Ah, hvala lepa. Eh, gospa Bobinska ima sedaj besedo. E, ja e, hvala sem poročevalka v senci EVP-ja, kar zadeva to informacijo in to poročilo. E, prisrčno se zahvaljujem za ogromno delo, ki ste ga opravili pri oblikovanju te informacije. Imam pa nekaj načelnih problemov s to temo. In sicer prvič, imam občutek in to je bilo tukaj tudi povedano, to sta povedala strokovnjaka, da internet stvari ne pomeni samo tehnološkega razvoja, to ni samo tehnološki pojav, ki bi bil oblikovan v tem, da so stvari na računalniki povezani v omrežje. Internet stvari, tako kot je to zapisala komisija v svoji informaciji, je nova paradigma. In eh, vi to povezujete z nekim pojavom, eh, ki bo bistveno vplivalo na naše življenje v prihodnosti in civilizacijske oblike bodo izjemno velike. Eh, čeprav informacija komisije to najavlja in sicer je govora o zelo širokih posledicah tudi v smislu kulture vendar pa se osredotočamo na dve plati, na tehnologijo, na take vrednote, kot so naprimer zasebna sfera in stvari, ki bi lahko trpele škodo. V mojih dopolnilih eh, k temu poročilu bi se želela osredotočiti na to, kar tukaj pogrešam, namreč eh, družbene Eh, posledice in življenski slog celotnih družb, ko bo prišlo do tega novega razvoja. Druga stvar, ki jo tukaj pogrešam, je naslednja. Informacija komisije in tudi poročilo sta izjemno optimistična. Mi vidimo v tem določeno inovacijo, določeno spremembo v smislu tehnologije. E, to je zelo pomembno, to se nam zdi zelo e, zanimiva sprememba, kar zadeva naprimer zdravje, transport in tako naprej. Vendar pa ne mislimo na negativne posledice uporabe in na to je treba misliti, e, kaj ti tem pojavom se že danes lahko izognemo. Prvič če mislim na družbene in kulturne posledice, eh, potem eh, imamo danes opraviti v eh, Evropi, v državah, v regijah za določeno diferencijacijo, ko gre za dostop do digitalne agende, dostop do računalnikov med drugim in te razlike so v Evropi jasno vidne. Velike so tudi razlike glede na sposobnosti, spretnosti. Tu mislim na osebe, ki so nekoliko starejše, ki niso tako dobro izobražene. E, te ljudi je pač strah delati z računalniki in internet stvari je izjemno komplicirana mreža. In ta vrzel bo tu samo še večja zelo hitro moramo torej razmisliti o tem, kaj bi lahko storili. In komisijo moramo pozvati, da te družbene skupine ustrezno pripravi na to, tako da razlike ne bodo postajale še večje. In internet stvari, se ne sme na enih delih Evrope eh, zelo hitro uveljavljati, druge pa malo manj iz različnih razlogov. In mislim, da so te posledice družbeno gledane zelo pomembne. Drugo vprašanje zadeva izobraževanje. V poročilu in v informaciji komisije je premalo podarjeno to, kar pravi gospode Kastiljo. In sicer potreba po izobraževanju izobrazbi. Skratka, ustrezna pripravljenost na nove izzive, nove sloge življenja. To potrebujemo, to moramo uvesti v to eh, poročilo in zato si bom eh, prizadevana, da bom amadmaje ustrezno oblikovala v tem smislu. Tretja stvar je ta, da morda premalo govorimo o možnih napakah, o možnostih zlorabe. Če je neka mreža zelo komplicirana, eh, potem vsaka napaka lahko privede do nepredvidljivih družbenih posledic. Če gre za eno samo enoto, so posledice seveda manjše in to je potrebno tudi upoštevati. Naši strokovnjaki so govorili tudi o potencijalnih zlorabah, pri omrežjih je to tudi lažje in zato moramo eh, tudi temu področju posvetiti večjo pozornost. Komisijo moramo torej prositi za to, da oblikuje pripravi določene akcijske načrte politike, eh, ki se nanašajo na internet stvari, če menimo, da bo prišlo do teh civilizacijskih sprememb. In za zaključek, v informaciji in v poročilu, govorimo o zaščiti zasebne sfere. Mislim, da bi morali to še razširiti. Gre za temeljne vrednote. Ne gre samo za zasebno sfero, ki bi tukaj lahko bila ogrožena. Gre za to, da je lahko e, ogroženo delovanje celotnega sistema. Zato ga je treba zaščititi v smislu vrednot, kot so transparentnost, različne svoboščine, Eh, svoboščina, imeti možnost umika. Skratka, to je treba razširiti. Ne smemo govoriti samo o zaščiti zasebne sfere, so tudi še druge vrednote. Hvala. Prisrčna hvala. Eh, gospod Tesnovski, kot poročevalec v Senci. Torej, e eh, hvala, predsedojoči. Kot poročevalec v Senci se prisrčno zahvaljujem. Eh, poročevalki za zelo dobro poročilo. Eh, mislim, eh, da je to poročilo prišlo o pravem času in nam tudi signalizira, kdaj naj bi začeli razpravo o novem fenomenu, ki se pojavlja v tehnologijah. Bodi si, da gre za internet stvari ali pa za povezavo različnih stvari na tehnološki način. Eh, tako kot je bilo to povedano in tako kot so to povedali že predhodni govorniki, sem tudi sam mnenja, da je pomembno ohraniti pravo miro med zakonodajnim varstvom in pravili. Eh, tu mislim na varstvo podatkov, na varstvo zasebne sfere, po drugi strani pa ne bi smeli eh, izdajati preveč zakonodajnih aktov, ki bi ovirali nadaljni razvoj te zelo zanimive in koristne tehnologije. E, mislim, da bi morali biti pozorni tudi na to, da e, ne bi bila kršena osebna integriteta in da ne bi bilo ogroženo varstvo podatkov, eh, kar bi se lahko s to tehnologijo zelo enostavno zgodilo. Skratka, tukaj moramo biti zelo budni, zelo pazljivi, kot so povedali že tudi kolegice in kolegi. Eh, zelo pozorni moramo biti na to, da se ne bi vzpostavil nekakšen fenomen velikega brata, eh, da ne bi stvari izgledale tako tako da ima vsakdo v ošesu RFID čip. To je stadij, ki se mu moramo izogniti. Mnenja sem, da je poročilo zelo pomembno v tem času in eh, zato bomo eh, svoje komentarje oblikovali na zelo stvarn način. Tako, da ne bomo pretiravali, kar zadeva zakonodajne akte in da ne bomo ovirali nadaljnega zanimivega razvoja te tehnologije. Po drugi strani pa tudi ne želimo, da bi se to razvijalo v neprijetno smer, kot so um, omenjale že predhodne govornice in predhodni govorniki. Zahvaljujem se poročevalki za zanimivo poročilo. Hvala. Prisrčna. Hvala. Gospod Enčov. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite najprej, da se zahvalim poročeval, ki pri, se je upravilo odlično delo pri pripravi tega poročila. Hvala tudi obema strokovnjakoma. Oba sta svojima predstavitvama dala odgovore kar na nekaj vprašanj, zlasti na vprašanja, ki smo jih nameravali zastaviti tukaj danes. Internet stvari je brez dvoma, nujni koncept jutrišnjega dne. To pa zato, ker združuje vsa tehnološka sredstva, ki so zdaj na voljo človeštvu. Obenem pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da če želimo slediti tuji konkurenci, moramo izvesti to vrstne ukrepe čim prej, kajti drugače bomo ponovno zaostajali za njimi kot je rekla poročevalka in kot je ponovil gospod Kiš in mislim, da je tudi gospa Bobinska omenjala isto stvar, pa obstajajo tudi negativni vplivi te nove tehnologije. Gospod Svoboda je obljubil, da ta tehnologija RFID ne predstavlja nobene grožnje. Vendar pa menim, Tako kot smo že večkrat videli, vsa tehnologija, katere namen je, da nas zaščiti, je ranljiva in lahko prihaja do zlorab. Podobno je tudi pri konkurenčnih tehnologijah. In če ne drugače, bodo te konkurenčne tehnologije lahko škodovale nam. Kot rečeno, ostati moramo budni in previdni, tako da bomo nenehno lahko zagotovali zasebnost in varstvo podatkov posameznikov. Tudi skupina, ki se ukvarja z varstvom podatkov, se mora s tem ukvarjati in to na način, kot kaže sporočilo komisije. Govorimo o napravah in tehnologijah, ki lahko posredujejo identiteto nekega objekta in lasnosti in to v bistvu me, pomeni, da kadarkoli lahko pošljajo in prenašajo po omrežju tudi lokacijo nekega posameznika, nekega objekta. Tako da bom sam podal predlog spremembe za v zvezi s temi napravami. To, da čipi obmoknejo, je tudi nekaj, kar moramo upoštevati in zato je treba čipe ugraditi samo na prošnjo nekega posameznika in ne, to ne kot del standardnega proizvodnega procesa. Govorimo o mobilnih telefonih, avtomobilih, osebnih računalnikih in tako naprej. Internet stvari je koncept pri, prihodnosti, ampak korenine ima v sedanjosti in tako vpliva tudi na naše poglede na svet danes. In to, kar ta način gledanja na te stvari danes bo vplival tudi na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 to temo lahko povežemo tudi s točko 8, Internet Governance, pravljanje spleta. In to prav tako ne smemo pozabiti poročila o intelektualni lasnini. Zahvaljujem se poročevalki za njeno besedilo, zahvaljujem se tudi obema strokovnjakoma, ki sta mi omogočila boljše razumevanje določenih vidikov kjer sem si že postavljal določena vprašanja. Eh, gospod predsedujoči, včasih pravimo, da če si na steno namalamo hudiča, da moramo tudi sodelovati v njegovem plesu. Dobro, eh, poznamo to tehniko, vendar leži dovolj dolgo. Včasih so govorili o ambientalni eh, inteligenci, danes govorimo o internetu stvari gre pa zlasti za internet ljudi, kaj ne? No, vendar pa sem želel povedati, da moja bojaze ni povezana samo s tem, zato ker lahko odremo v zasebno življenje ljudi. Mislim čisto na splošno, na družbene strukture, ne želim sicer spominjati na Orwella, ampak pred 20 eh, leti je David Bring napisal Tales of the Two Cities, skvodbo eh, o dveh mestih, ki se je nanašala na to temo. Eh, celo življenje se že ukvarjam z tehnologijo in znanostjo in znanostjo. Zato sem nekoliko skeptičen pri tem preoblikovanju zasebnega življenja, kajti gre tudi za strukturiranje celotnih političnih sistemov. Režimi se spreminjajo, ampak tehnika ostaja drugič. Tehnika je eh, etično ali moralno gledana pač povezana z uporabo. Pomislimo naprimer na vzhod naravoslovci spreminjajo svoje mnenje glede na to, kateri ček dobijo od katere vlade na področju tehnologije. In mi na zahodu eh, zato dobivamo sive lase. Še en primer. Naprimer, če pogledamo svoje potne liste. če pravimo varstvo privatnega življenja, potem se v teh državah lahko vprašamo, ali državljani dejansko vedo, eh, kakšne informacije so zbrane v čipu, ki je v potnem listu. Nihče državljanom natančno ne pove, kaj je dejansko shranjeno na tem čipu, kakšne informacije so shranjene tu. Poročilo poročevalke. Okay seveda govori o gospodarstvu, o tehniki pri internetu stvari. Vendar pa menim, da poročilo nekoliko hitro obravnava točko 2, kjer je govora o tem, da naj bi se komisija ukvarjala za varnostjo eh, in zaščito privatnosti sfere in upravljanjem eh, spleta. To gre nekoliko prehitro. Imam vtis, eh, da se komisija s tem sploh ne ukvarja oziroma se ne ukvarja z našimi pripombami. Ne gre samo za posameznika. Gre za strukturacijo, strukturiranje države, za zgradbo države. Prej smo temu rekli ambient intelligence, Zdaj temu pravimo internet stvari, gre za življenje in za strukturo posameznih ljudi. Vem, da je potrebno, da se tehnika razvija, vendar pa da hip nisem pripravljen sodelovati pri površnih odločitvah, ki ne zagotavljajo dovolj tega, kar je ogroženo. Hvala. Gospa Kastijo. Hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko. Najprej hvala poročevalki za poročilo, ki ga je predstavila malo prej. Mislim, da je razprava precej široka in da poročilo zajema vse bistvene elemente in točke. Hvala tudi gostujočima strokovnjakoma za njuni predstavitvi. Predstavila se res nekaj ključnih stvari. Dovolite nekaj misli na to temo. Poročilo bo seveda še spremenjeno. Poročevalka bo do tega prišla še pravočasno. Seveda je treba nekaj stvari drugače opredeliti in pri tem je treba upoštevati nekaj točk. Kot prvo, to poročilo moramo povezati z skupno digitalno strategijo, ki jo obravnavamo ne samo v parlamentu, ampak tudi v drugih evropskih institucijah. Digitalna agenda je še predmet razprave in bo tudi jutri pri nas in poročevalka bo podala predlog svojega poročila, ampak tudi svet obravnava digitalno agendo za Evropo. Tako da je to treba upoštevati. In mislim, da je treba tudi konkretno navesti to, da naj bi komisija podprla spremljanje in ocenjevanje potrebe za dodatno harmonizacijo na tem področju. In to bi bilo konkretno za internet stvari. Zato se mi zdi, da ne glede na to, kakšno bo končno poročilo, moramo poudariti, izhodišče za izvajanje. Čim prej moramo prenesti vsa določila v okvirno direktivo o spektrih. Spektri so ključni element celotnega telekomunikacijskega svežnja. Kot prvo moramo torej zagotoviti prenos vse te vsebine iz okvirne direktive. No, poleg tega pa je med drugim treba upoštevati tudi to, da se moramo sklicovati na potrebo o pravilih za zasebnost in za varstvo podatkov. Ta pravila morajo biti strožja. Če govorimo o spremembi direktive o varstvu podatkov, zagotovo to velja tudi za to področje interneta stvari in digitalne agende. Še nekaj. Tudi financiranje za raziskave mora biti v skladu s sedmim okvirnim programom. Poročevalki bi tukaj rekla, da moramo ne samo nadaljevati stvari, tako, kot tečejo zdaj, ampak moramo tudi zagotoviti, da projekti na področju IKT, ki segajo na številne sektorje, praktično vplivajo na celotno družbo in zagotovo tudi na gospodarstvo. Torej ne želimo si samo kontinuitete, ampak si želimo podvojenih prizadevanj. V novi digitalni agendi imamo celo vrsto predlogov, ki bi pripomogli k večjemu financiranju iz proračuna namenjenega za programe IKT. Mislim, da moramo se sklicevati tudi na probleme povezane z birokracijo, ko gre za dostop do sredstev iz sedmega okvirnega programa. Majhna in srednja velika podjetja imajo tukaj kar nekaj težav in to je treba izpostaviti. In še na koncu nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Tukaj se omenja tudi vloga mest. Namreč mesta kot okolje, ki igra ključno vlogo. Vendar pa se mi zdi, da podobno kot smo to naredili v nove digitalni agendi in v drugih poročilih, dajemo vtis nekega lastništva. celotnega digitalnega razvoja. Imamo različne ukrepe, različna pravila, ampak to lastništvo, to skrbništvo moramo razširiti na druga področja, na evropske institucije, na nacionalne institucije, na regionalne organe in lokalne svete. Vse različne ravni je treba vključiti in vsi zainteresirani morajo biti vključeni v to skrbništvo. Če želimo zagotoviti spodbudo razvoju na tem področju, moramo vključiti vse zainteresirane strani in mislim, da se je treba tudi na to sklicevati. No, toliko za enkrat in še enkrat hvala poročevalki in nadaljujemo z obravnavo na tem področju. Gospod Rudi, naslednji ste. Euh, hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se želel zahvaliti poročevalki in jo tudi nekoliko dopolniti. njihove predstavitve so bile zelo zanimive, tako predstavitve poročevalke kot strokovnjakov. Nekaj pa imamo vseeno pomislekov. Če si pogledamo točko 8, vidimo, da moramo pri številnih stvarih zagotoviti, da bodo ta pravila varno delovala v praksi. In moje vprašanje je, kaj se zgodi, ko sistem preneha delovati, ko pride do okvare ali napake? Kaj se zgodi, če pride do napako v Evropi ali po vsem svetu in pride do prenehanja delovanja sistema in tiste vlade, ki so se zanesle za te na te pametne tehnologije, kaj lahko naredijo? Koncept odgovornosti moramo vključiti v ta sistem. Torej, kdo bo odgovoren v primeru nedelovanja sistema? Treba je zagotoviti sledljivost podatkov. Moramo vedeti, odkot podatki prihajajo. Le na ta način bomo se lahko odzvali na te težave in zagotovili, da bodo naši državljani zaščiteni pred goljofijami. Treba je zagotoviti zavarovanje vzorcev in paradigem. Javni sektor in javni organi morajo biti odgovorni za to in verjetno ne zasebni sektor, tako kot v Ameriki. Kalifornijska podjetja, ki upravljajo internet, v dobro javnosti se mi ne zdi ustrezno. Torej mislim, da morajo biti to pri njih. Javni organi. Se in bi rad dal besedo komisiji. Torej, gospe, tekuje. Besedo imate. Monsieur le Président, merci beaucoup. Um, Madame le rapporteur. Hvala, gospod predsednik in hvala, gospe poročevalki, za dobro upravljeno delo. Hvala za poročilo. Hvala vsem poslancem in poslankam za pripombe. In lahko rečem, da gremo v smeri sporočila komisije iz, lani, iz lanskega junija. Hvala tudi strokovnjakoma za predstavitve. Sam kontekst je bil jasno opredeljen in predstavljen, tako da bi zdaj izkoristil to priložnost samo, to, samo zato, da predstavim razliko med internetom stvari in tehnologijo RFID. Radiofrekvenčna identifikacija je specifična tehnologija in zajema celo vrsto stvari. Če si pogledamo pametne merilce na švedskem in zdaj jih uporabljajo praktično po vsej državi in sodobna parkirišča, ki jih vidimo tudi v Bruslju, ta že uporabljajo čipe in eh, lahko pokažejo, kako se bo uporabljal internet stvari, ampak ta parkirišča ne uporabljajo še tehnologije RFID. Evropska industrija je pri razvoju teh tehnologij zelo pomembna. Ampak pri tehnologiji RFID gre za nekaj drugega kot pri internetu stvari. Za obe pa potrebujemo ustrezen politični pri, pristop in pazljivi moramo biti pri opredeljevanju naših pristopov. Dve točki se mi zdita še posebej pomembni. Prvo je upravljanje interneta stvari ali governance. Internet, ko ga poznamo danes, je bil in je še vedno nekaj, kar predstavljajo suverenost različnih vlad po svetu. Zlasti pri točki 8 vas prosim, da si samo poskusite predstavljati samo obseg uporabe interneta stvari v naših sedanjih življenjih na različnih ravneh. Govorili smo že o upravljanju interneta stvari in moramo obravnavati različne vprašanja, ki se porajajo pri tem, zlasti v zvezi z eh, osebnimi podatki. Že kar takoj moramo začeti obravnavati vprašanja upravljanja, preden začnemo v praksi uporabljati to tehnologijo. Ne želimo namreč, da bi ljudje občutili neko praznino, potem pa bi se kar soočili z dejstvi. Treba je obravnavati te stvari tudi z pravnega vidika. Tudi naša industrija, naše univerze že lahko konkurirajo mednarodnim kolegom in institucijam. In pokazati moramo, da bomo lahko zagotovili varnost podatkov. Državljani to pričakujejo od nas. Prihranil vam bom podrobnosti o varstvu podatkov. O tem smo že predvsej govorili danes do povdne. Tako da dovolite, da zaključim z naslednjim. V našem sporočilu, v sporočilu komisije, omenjamo, pravico do tega, da čipi obmoknejo. To je koncept, ki ga je razvilo nekaj različnih avtorjev. In namen tega je, da bi imeli državljani pravico izključiti čipe, torej da se izključijo iz svojega pametnega okolja. Tu gre bolj za koncept kot za pravico samo po sebi. In mislim, da moramo ta koncept še nadalje preučiti, zato da bi lahko videli, ali iz pravnega in tehničnega vidika ta koncept sploh lahko deluje. Ne bom šel v podrobnosti v zvezi z drugimi dvanajstimi točki iz poročila in iz akcijskega načrta, ampak želim si videti medinstitucionalni dialog podobno kot ga imamo danes povezanega z internetom stvari. In če imate kakšno vprašanje, izvolite. Hvala lepa. Torej, gospa poročevalka, bi še enkrat želeli imeti besedo. Izvolite, potem ste na vrsti. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala strokovnjakoma in komisija in vsem, ki so se danes oglasili v zvezi s tem. Med to razpravo so ljudje govorili o pomislekih v zvezi z zlorabo in varstvom podatkov. In zato je komisija tudi podala svoje sporočilo. V tem poročilu pa zdaj mi poudarjamo in izpostavljamo ta dejstva. Dejstva, da smo priča novi situaciji, novemu internetnemu obdobju, ki lahko omogoče veliko stvari. Lahko nam pomaga izboljšati kakovost življenj naših državljanov, razumemo pa, da obstaja kar nekaj tveganj. Tri osnovna vprašanja se tukaj porajajo in na ta moramo odgovoriti. Prvo vprašanje je, tako kot je reka komisija, ali lahko predvidimo vse, kar se bo lahko zgodilo, preden ugradimo to tehnologijo. Drugo vprašanje, bistvenega pomena je, da sodelujemo s strokovnjaki v tej tehnologiji in strokovnjaki v pripravljanju zakonodaje, torej s pravnimi strokovnjaki. Problemi, do katerih lahko pride namreč pri uporabi teh novih tehnologij, se bodo morali rešiti. Tehnologija pa je lahko vedno dobra in slaba in moramo upoštevati in zajeti vse v zakonodaji. Kar nekaj vprašanj je bilo izpostavljenih v razpravi, namreč vključenost v izobraževanje. To se nanaša tako na internet stvari in na upravljanje interneta nasplošno. To so aktualna vprašanja, ki jih pogosto spregledamo. Potem je tu še vprašanje transparentnosti to poročilo moramo povezati z drugimi poročili na drugih področjih, tudi ko gre za novo digitalno agendo. In mislim, da je to razumno, da je to smiselno, da naredimo tudi to, kar je naredila komisija v svojem sporočilu. Naš pristop mora biti uravnotežen in upoštevati moramo možnosti za jamstva in za izboljšave v vsakdanjem življenju. Zagotoviti moramo tudi autentifikacijo. Upoštevati moramo tako tveganja kot koristi in prednosti in vse to uravnotežiti. Pogledati si moramo, kakšne so prednosti tega in kakšne so tveganja. Hvala za vse pripombe in veselim se jih tudi v prihodnje, tako da bom z veseljem upoštevala tudi predloge sprememb, ki bodo zagotovo obogatili to razpravo. In mislim, da bo odziv pravočasen za vse izzive, ki jih predstavlja novo internetno obdobje. Hvala. Hvala lepa. Torej, mislim, da smo s tem zaključili studnjeno točko in se vam zahvaljujem. 25. marca pa lahko vložite pripombe. S tem bi prešel na četrto točko dnevnega reda in z velikim veseljem bi rad pozdravil nekdanjega predsednika, eh, sicer zdaj je tukaj z nami v čisto drugi vlogi in zelo veseli smo, da nam boste danes lahko predstavili na poročilo. To je bilo sprejeto v okviru španskega predsedstva in sicer se strani industrije in zelo nas zanima, da bomo to slišali. Imamo eh, predloge v zvezi s tem in s tem bi pač zaključil svoj uvod, dal bi vam besedo, zelo smo veseli, da ste tukaj in z interesom pričakujemo vaše izvajanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani eh, člani poslanci, najlepša hvala za povabilo kot prvo. Rej, lepo se je vrniti na kraj, ki mi je predstavlja dom 23 let. Kot prvo pa bi rad razložil, oziroma že veste, da nisem želel ponovno kandidirati eh, lansko leto junija za Evropski parlament. Torej, imam eh, položaj žona Moneja na univerzi v Toledu in sprejel sem tudi povabilo Fundacije za informacijsko družbo, no, neprofitna organizacija in eh, smo mlada ekipa, razpravljamo pa o informacijah, o torej, pomembni temi za prihodnost, o potem je tu še eh, državni sekretar, ki je odgovoren za to področje. Predsedujem tudi delovni skupini in sicer naša pobuda je, da bi celotno evropsko IKT tehnologijo nekako zastavili za prihodnost. Torej gre za napore, ki sem jih sam pravzaprav samo koordiniral in našli boste to lahko v dokumentu, ki ga imate pred seboj. Eh, eh, morda bi vam povedal o tem, kako se že kar nekaj časa zanimam za to informacijsko družbo. Predno je Španija pristopila v Evropsko skupnost, sem bil minister za promet in komunikacije pri španski vladi in pogajali smo se takrat o pristopu v Evropsko unijo. Na tisti stopni sem postal del informacijske družbe, kajti vzpostavil sem prvi javni telefaks in pa centralno madridsko pošto. Torej, morda se vam bo delo to kot nek eh, Jurassic eh, Park, vendar takrat eh, je bilo to nekaj, kar sem odkril na japonskem. To je bil velik korak naprej. Japonci so se s tem soočili, kajti zelo težko eh, jim je bilo pisati telekse. Niso mogli uporabiti kitajščine za to. In nekaj primerov naj vam dam, oziroma sem dal, kako lahko izboljšamo. Eh, tehnološ, torej računalniško tehnologijo, torej v tistih prostorih, ki so bili čisto drugačni od današnjih, so uh, hostese običajno prinesle um, članom oziroma poslancem eh, koverte, z katerih je bil njihov honorar. To je bilo tako kot živinski trg in stuardese oziroma hostese so tu delile uh, denar. Želel sem se izogniti takšnemu načinu, kaj ti ni prispevalo k dostojanstvu Evropskega parlamenta. In takrat smo morali tudi zadeve fizično iztiskati oziroma napisati. Vendar nismo bili edini, ki smo tu dosegli nek napredek. Če si pogledamo situacijo eh, po svetu kot celoti, je Japonska in Južna Koreja na vodilni, torej vod, sta vodilni pri eh, široko pasovni tehnologiji in vodita torej, eh, politiko tu. Tudi Indija je pomembna sila, zlasti kar se tiče programske opreme. Tudi Kitajska je tu zelo dejavna, zlasti na strojni opremi in nekaj bi vam rad povedal, kar smo se naučili iz zgodovine. Da obstaja povezava med razvojem eh, svoboščin v družbi in, kot smo videli, iz eh, razpada Sovjetske zveze in obstojem vlade, ki želi imeti informacijske sisteme pod nadzorom. To je zadeva, ki sem jo preučeval. Naj bo kakorkoli. Mi, evropejci, smo tu napredovali, Eh, torej, torej razvoj mobilne tehnologije in takrat, ko so ti telefoni prišli v javnost, eh, so mnogi menili, da zadeva tu še ni eh, dokončana. Veliko zadev smo dosegli, vendar povedati moram, da so tudi drugi dosegli marsikaj, če ne celo več. In še nekaj bi dodal, kar je bilo rečeno na končni razpravi v zvezi s tem poročilom in sicer je to povedal direktor neke pomembne evropske eh, družbe. Če si pogledate, kaj se zdaj dogaja in vidite, kaj se dogaja v poslovnih šolah, torej v business schools, na eh, torej študijskih smerih za telekom oziroma eh, programih, seminarjih, boste ugotovili, da so najboljši študentje tisti, ki jih najbolj želijo imeti v Kaliforniji. In to tudi lahko razloži uh, uspeh ameriških podjetij. Tu je razlaga za to. In sicer najbolje izkoriščajo internet. Mislim, da moramo mi, evropejci, to vzeti na znanje. To je torej moje izhodišče. Kaj je vrednost tega poročila? Kot prvo, veste, da gre za poročila, ki so jih pripravili različni industrijski sektori in ti so vedno takšni, ki imajo izvirni greh upisan vanje. glede določanja cen in tako dalje. Če si pogledate zdaj to poročilo, bi lahko rekli, da imamo eh, konkurente tukaj in to trde konkurente. In to je dejansko prvič, ko smo zbrali k mizi, torej skupaj smo uspeli združiti glavne akterje, eh, torej eh, kabelske, GSM operaterje, digitalni sektor, proizvajalce, In vsi so se nekako zbrali in priznali, da je Evropa tista, ki mora eh, bolj eh, večjo pomembnost položiti na ta digitalni sektor. Naj povem, da boste v poročilu lahko ugotovili, eh, da je v poročilu teh direktorjev nekaj prvih strani v angliščini, potem so te izdaje še v nemščini, španščini in francoščini in uh, glavne točke so v tem poročilu eh, navedene. Kot prvič boste videli, da industrija torej, razpolaga za 718 milijard evrov in to se lahko tudi podvoji. To je industrija, ki ustvarja tudi največ delovnih mest v Evropi. Zaposluje z veliko število eh, ljudi, torej več kot 6 milijonov. Kar pa se tiče investicij, je to več kot 35 milijard sredstev in s tem naj bi torej želeli tudi zmanjšati CO2 izpuste in če bi lahko zmanjšali to v prometu in lahko to industrijo potem vidimo tudi kot zeleno industrijo. Mislim, da je to pomembna izhodična točka in sicer v času, ko vidimo tri dejavnike, ki se nekako združujejo. Prvič, v drugi komis Barosovi komisiji so ustvarili portfej za digitalno Evropo. Drugič, Evropa 2020, torej poročilo eh, o tej strategiji, je, se izdeluje. Potem gre tu še finančni eh, pregled finančne perspektive. Tudi to je zelo pomembno. Potem imamo tu še poročilo delovne skupine, katere predsednik je Gonzales, nekdani predsednik vlade. Oni so eh, to poročilo z velikim zanimanjem sprejeli. Naj vam povem, da je nedavno v Bruslu, torej pred dvema tednoma, potekalo srečanje, ki ga je Tusing Tanks vodil. Torej, gre za eh, think tanke, miselne eh, tanke, 14 jih je in v glavnem se ukvarjajo z evropskimi zadevami. Torej, šlo je za razpravo in tam sem povedal, oziroma naj povem, da so strokovnjaki pravzaprav močali, kar se tiče prihodnosti digitalne Evrope. Obravnavali so dosti zanimive stvari. Uh, mislim, da so bile tudi druge stvari pomembne, vendar nikakor niso govorili o pomenu digitalne Evrope. Zato eh, menim, da je od tega parlamenta in zlasti tega odbora eh, odvisno, da odigrajo pomembno vlogo. Torej, pozdravljam poročilo, o katerem boste glasovali. In mislim, da je pravi čas za njo. Kar pa se tiče vsebine poročila, pa moram povedati, da je treba izravnati pogoje za enako, enake možnosti, da se izognemo oziroma da odstranimo ovire, da ustvarimo delujoč notranji trg. In v ta namen je bilo sprejetih več ukrepov, ki jih boste oziroma predlaganih našli v tem poročilu seveda, če boste našli čas za to, kajti vem, da so poslanci vedno zelo zasedeni. Vsaj toliko časa si vzamite, da boste pogledali povzetek, ki so ga torej, voditelji oziroma direktori eh, naredili. Nekaj stvari pa bi rad povdaril. Prvič, eh, vloga, ki jo igra IKT sektor pri rasti predstavlja strateški pomen za prihodnost. Tu lahko vidimo v najbolj konkurenčnih eh, gospodarstvih v EU, če govorimo zdaj o severnih gospodarstvih. In razvoj tam, na tem področju, je znaten. V vsakem primeru pa gre za pomembno smer razvoja v prihodnosti in dokazuje, da lahko ostane Evropa oziroma je konkurenčna v Evropi, kjer je vedno težje eh, konkurirati. Drugo pa je torej vzdržnost ali trajnost. Omenil sem zmanjšanje CO2 izpustov. Lahko pa tudi To vidimo ne le kot vprašanje torej zmanjšanja fizičnega prometa. Če želite torej zmanjšati tudi porabo energije v javnem in zasebnem sektorju, je to zelo pomembno. In eh, vedno bolj bomo uporabljali računalniške sisteme, eh, s katerimi bomo zmanjšali porabo energije ne le doma, ampak tudi v prometnih sistemih. Druga točka. ki je tudi pomembna za izzive pred nami. Ustvarjalni element v digitalnem svetu. Seveda, industrija tukaj pač razmišlja na, na svoj način. Želimo spodbujati resničen enotni trg. In pomemben element tega je da se prilagajamo različnim stvarem. Gre za zaščito intelektualnih pravic, to je ena zadeva, potem je tu razvoj avtorskih pravic, potem s tem povezani so številni problemi. Problemi, ki so pomembni, kadar si pogledamo nacionalne trge kjer obstajajo različni sistemi zaščite. In mislim, da moramo spodbujati obstoj enotnega trga in sicer v dobro potrošnikov, pa tudi, kadar eh, gre za znanstveno ustvarjanje ali napredek, je to ena koristi eh, Evrope ne le za preteklost, torej tudi za prihodnost. S tem pa pridemo do vrste vprašanj. Naprimer, če si pogledamo celoten proces digitalizacije. Mislim, da nimamo časa, da bi si to podrobno pogledali. Je pa zelo pomembna zadeva. Potem je tu stvar zaupanja. Mislim, da morajo obstati sredstva, da se zaščitijo pravice uporabnikov. Mislim, da je bilo to že obravnavano v enem od poročil, kjer se govori o pomembni zadevi, torej zaščiti podatkov. Potem imamo tukaj torej, ustrezno eh, pravo, torej, ko gre za eh, zaščito podatkov in pa temeljne pravice in to je zdaj v veljavi. Bil sem član um, torej ustanovnega parlamenta 1977, ko smo um, ustavo sprejeli, ena najbolj sodobnih v Evropi. Nismo pa govorili o zaščiti podatkov na način, kot uh, o tem govorimo danes. Torej šlo je za to, e, torej kaj, se da, torej kaj se dogaja. Takrat so bile zadeve čisto drugačne in potem dostop do trga. Moje izkušnje eh, kot eh, predsednik parlamenta torej in pa predsednik tega eh, odbora sem veliko stvari se naučil in tisti stop, na tisti stopni doha pogajanj so tako imenovani so trgovina v zvezi z intelektualno lastnino, tako imenovani tripsi, to so bili sporazumi eh, v zvezi z komunikacijsko tehnologijo, zelo eh, pomembni in aktualni. Moram reči, da bo tu veliko sprememb. Vrsta držav. ki je igrala, torej, ki je bila zelo aktivna v teh razpravah, eh, zdaj eh, pač vsebuje tudi enega pomembnega konkurenta, to je eh, Kitajska in pristop v STO pa je nekaj, kar za nje bilo zelo težko, kajti so stvari, ki ne spadajo v njihovo tradicijo, vendar to je zdaj premagano in kar se tiče dostopa do trga, moramo braniti um, dejstvo, da obstajajo pravila, ki jih morajo vsi upoštevati. In potem še brnina. Tu gre za breme specifičnih pristojbin v sektorju. Tu boste videli, da obstaja notranja diskriminacija v enotnem trgu, tega se je treba zavedati. Torej, to je zdaj vsebina poročila in namen poročila je naslednji. Torej, industrije, tretjih sektorjih so bile sposobne se soočiti z izzivi, s katerim se soočamo vsi evropejci. V evropskih inštitucijah eh, skušamo nekako razlike dati na eno stran in jih seveda tudi reševati. Pomembno je za komisijo, za parlament, kako tudi za nacionalne vlade, za svet, da prizna in prepozna pomembnost tega sektorja za prihodnost. Naj zdaj zaključim z tremi zamislimi, ki so moje, ampak izhajajo tudi iz dela oziroma iz poročila in so v zvezi neka povezane z razvojem, ki ga vi upravljate. Kot prvo, to razpravo morate videti v političnem kontekstu torej priznavanje državljanskih pravic, da imajo dostop do široko poslovne tehnologije, torej vsi državljani, je nekaj, kar je že vsebovano v zakonih v državah članicah Finska, Estonija in Španija. In tudi Fran, torej tam to obstaja, tudi francosko ustavno sodišče je o tem odločalo, ne vem, kako je z drugimi državami. In, uh, ta pravica, ki je omenjena v poročilu De Castilje, je nekaj, kar spreminja situacijo. Ne gre za industrijo, ki bi izkoriščala svoje situacijo v glavnih industrijskih eh, komunikacijah. Mi eh, govorimo, da je potrebna da je ta pravica nujna za vse državljane, torej 500 milijonov evropejcev, Evropske unije, pa naj bo to ali v arktičnem delu Finske, Kanarskih otokih ali v Romuniji, kjerkoli so, vsi morajo imeti pravico, eh, torej uživati to pravico. Organi, oblasti pa morajo ta izziv sprejeti. Mislim, da bomo s tem dosegli Torej, bomo prišli do problemov, ki so povezani s proračunom. V Estoniji je bilo tako, da so strukturne in kohezijske politike bile uporabljene v Španiji, pač smo drugače razpravljali. Vendar to je nekaj, kar lahko dejansko vsebuje uh, uporabo oziroma širokopasovne tehnologije. Torej, gre za politične implikacije vzpostavljanja te pravice. To uh, sicer ni v, v listini temeljnih svoboščin, vendar je nekaj, kar lahko vključimo oziroma združimo. Potem še nek, je še nekaj kontroverznih zadev, ki jih pokrivajo prioritete španskega predsedovanja. Prvo so intelektualne pravice. Kako lahko to, te prilagodimo novim okoliščinam, ko imamo naprimer notranji trg? E, torej, eden prvotnih elementov te zadeve je, da so sistemi na evropski celini oziroma kontinenti kontinentu, takšni, ki gredo nazaj do francoske revolucije, ko gre za nepremičninske pravice in celoten razpon različnih pravic in avtorske pravice, pravice do reproduciranja. In vse to ni povezano samo z pravico ustvarjalca, ampak tudi drugih. Torej, to, to gre nazaj do kraljice Ane v Združenem kraljestvu in To so sistemi, ki veljajo v Združenem kraljestvu in predvsem v Združenih državah Amerike. Če si pogledamo eh, podjetja oziroma upravljanje podjetij, ne govorimo le o monopolnih eh, položajih teh podjetij, ampak je to nekaj, kar predstavlja nekaj več. Torej, ne samo stvar, s katero se trguje. Razvoj interneta, kot vemo, je uh, povzročilo, da je prišlo do velikih in sprememb v izdajateljski industriji in tako dalje, torej v vsem tem širšem sektorju. Kako pa potem nekako zagotavljamo pravice uporabnikov in potrošnikov? Predlog je bil narejen za neko listino z mehanizmi, s katerimi bi zaščitili te pravice. In kar se tiče eh, politike in eh, digitalnega kriminala, je naprimer nekdo v bančnem sektorju. nekoga, ki financira mednarodno terorizem ali pa je tu nekdo, ki, ki skuša eh, reklamirati pornografijo. Vse to so zadeve, ki jih ne morete obravnavati v okviru neke nacionalne zakonodaje v eni državi članici. Prihodnost medijev in ne le audiovizualnih, ampak tudi pisnih tiskanih medijev, bo tako, da bodo mediji v vseh naših državah eh, na, torej, online, to že obstaja in že so nekako podozeli korake, da bodo preživeli in zagotoviti je treba, da bo vsebina, kadar se uporabljajo, eh, povezana z spoštovanjem eh, avtorskih pravic. Mislim, da odbor ITRE tu lahko odigra eh, pomembno vlogo. Najlepša hvala za priložnost, da sem vam to zadevo predstavil in rad bi povedal, da je napredovanje v digitalni Evropi je eden od načinov, kako lahko ohranimo Evropsko unijo. Naj se zahvalim. In sicer hvala v imenu celotnega odbora. Nekaj kolegic, kolegov se je že priglasilo k besedi, imajo še dodatna vprašanja. Eh, gospa Rera Madorera je prva. Ah, muchas gracias, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu svoje poslanske skupine se zahvaljujem Enriku Baronu za to, da je prišel v ta odbor. Gospod Baron je rekel, da je bil seveda tudi predsednik, to je točno, tudi predsedujoči odbora in hvala za to delo, kajti koordinirali ste to pomembno poročilo, eh, ta eh, pomemben prispevek v okviru odbora za industrijo raziskave energetiko. S tem poročilom ste še enkrat pokazali na to, da je ITK nekaj, kar igra zelo pomembno vlogo, kajti samo tako se Evropa lahko sooča z bodočimi nalogami. Informacija o informacijski in komunikacijski tehniki lahko prispeva k zmanjšanju CO2, k večji trajnosti naših političnih ukrepov, lahko pomeni boljše javne storitve, promet, za 21. stoletje in zlasti lahko prispeva k temu, da se Evropa bolje lahko veljavi na mednarodnem prizorišču. Treba je izkoristiti ta celoten potencial, vendar pa je to možno samo, eh, če bodo javne službe sodelovale z gospodarstvom. Eh, tu mislim na podjetja čisto nasplošno. Eh, študija, ki jo je koordiniral gospod eh, Enrique Baron, je zelo pomemben korak v pravi smeri. In prvič eh, imamo opraviti s področjem, eh, kjer je govora samo za enim jezikom in kjer je pozornost usmerjena na to, kar združuje in ne kar ločuje. Dejansko to pomeni nekaj svežega vetra poleg paketa o telekomu. Rekli ste že, v eh, paketu o telekomu obstajajo določena trenja med obratovalci, monopolnimi družbami in obratovalci mobilne telefonije, eh, satelit projektov, avtorskih družb, komunikacijskih družb in uporabnikov. E, špansko predsedstvo je e, to področje uvrstilo med svoje prioritete in naša kolegica Pilar govori tudi o digitalni agendi v svojem poročilu. Jutri bomo glasovali o tem. E, pomisliti pa moramo še na celotno dinamiko. Upamo, Eh, da bodo druge inštitucije eh, tudi sposobne, tako kot Evropski parlament, eh, zadostiti vsem tem izzivom digitalne družbe. To so ogromni izzivi, kajti telekomunikacija mora biti inovativna in govoriti z enim jezikom, ne sme se pustiti deliti. Sedaj imam prvo vprašanje, gospod Baron. Ali menite, Eh, da eh, bodo institucije Evropske družbe lahko ustrezno prispevale in ali pri udeleženih eh, na tem področju lahko zaznate neko pozitivno smer. In potem še nekaj v zvezi z digitalno agendo. 7 odstotkov elektronskih storitev je čezmejnih. Včasih to ne deluje najbolje na digitalnem skupnem trgu, ali bi tu lahko kaj podzeli. Hvala lepa, še enkrat hvala gospodu baronu. Seveda zelo natančno ve, da je tukaj doma. To je dejansko njegov dom. Eh, zahvaljujemo se mu in tudi v prihodnje želimo z njim sodelovati. Kastiljo. Hvala, gospod kolegica Del Kastiljo. Eh, hvala, gospod predsedujoči vprašanja ne bom postavila, imam pa nekaj misli, ki bi jih rada povedala. E, gospod baron, čestitam vam in e, zelo lepo je, da ste danes tukaj med nami. In z zelo veliko občutka ste spregovorili o digitalni revoluciji in posledicah, ki so povezane s to revolucijo da bo Evropa s to revolucijo lahko izkoristila čim več možnosti za dobrobit prebivalstva. Kaj ti to je pomembno za prebivalstvo, za delovna mesta in za vse socialne vidike, ki so povezani z našo družbo, zato da lahko zagotovimo rast in delovna mesta. E, tu imamo opraviti z vodstveno panogo, kot vsi vemo, špansko predsedstvo e, je seveda zelo odprto na tem področju in podpira razvoj tega poročila in to je tudi že storilo. In še nekaj. E, različne institucije, različni sektori Eh, so pokazali določeno sposobnost sinergije. Gre za oblikovanje določenih predpogojev, da bo Evropa lahko v največji možni meri izkoristila te možnosti, ki nam jih nudi eh, digitalno obdobje. In eh, kolegici Madorelovi sem že povedala, da je nujno potrebno, da se paket o telekomu uresniči in zato potrebujemo norme, potrebujemo možnosti, da lahko uberemo pravo pot in da imamo pravi skupni trg za IT in da so osebe, ki tu delujejo, tudi kompetentne da se lahko vključijo v to novo obdobje, da so zagotovljene njihove pravice. Uh, da se upoštevajo vse eventualne eh, možnosti. Če eh, delimo, če želimo vse videti zelo jasno, potem vidimo, da obstajajo različni vidiki. Eh, glede na to, kateri vidiki imamo pred očmi, to velja za posamezna področja, to velja za ta ogromna gospodarska področja. E, to, kar je napravil parlament, je zelo pohvalno, e, kajti mnenja so tu zelo uravnotežena in sicer na področju, kjer obstajajo zelo različni interesi. In to se je zgodilo. Eh, tudi pri različnih stališčih pri digitalni agendi. O enem poročilu bomo glasovali jutri ob koncu aprila. Bo komisija predstavila svoje sporočilo, potem bo srečanje v Grenadi, stališča sveta in tako dalje in tako naprej, stališče gospodarstva. In eh, ko bodo spostavljene vse te specifične norme, jih bo potrebno upoštevati. Vemo, da sicer obstajajo različna stališča, o tem nam ni treba molčati. E, pri predstavitvi, ki smo jo slišali od gospoda barona, pa je vedno govora o sinergiji, o tem, da imamo skupne predstave glede ciljev in da različne politične institucije in zasebni sektor delovan, dejansko morata delovati v eni smeri, da lahko Evropa še naprej ohrani svojo vodilno vlogo eh, pri informacijski in komunikacijski tehniki, da se ta vloga ne bo izgubila, ampak da se bo še okrepila. In zato pozdravljamo to poročilo in pozdravljamo tudi agendo, eh, ki se bo spremala jutri v tem odboru in tudi nadaljne predloge, eh, ki jih bomo še dobili v prihodnjem obdobju. Zato vam dejansko želimo vse dobro, kajti ta tema je izjemno pomembna in pritisk je izjemno velik. Eh, različnih predlogov je ogromno, ampak eh, vse skupaj mora seveda iti v pravi smeri. Hvala. Vse dobro. Koleginka. Hvala kolegici Kavaljero. Like to... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za predstavitev in zelo zanimivo poročilo. To poročilo dobro poudarja, da je informacijska in komunikacijska tehnologija zelo pomembna za energetsko učinkovitost in za zmanjšanje emisij CO2. -ja. Ampak eden glavnih izzivov v prihodnje je učinkovitost porabe in uporabe vseh virov, od vode do mineralnih virov. Strategija EU 2020 se prav tako sredotoča na splošno učinkovitost uporabe vseh virov, ne samo na energetsko učinkovitost. In če lahko prosim pokomentirate, kako lahko informacijska in komunikacijska tehnologija igra zelo veliko vlogo pri učinkovitosti in produktivnosti rabe vseh naravnih virov, ki bodo pomembni za Evropi v našem konkurenčnem boju s, s preostalim svetom, zlasti ko gre za mineralne vire. Srečna eh, hvala za ta vprašanja, gospod Odi. Gracias, señor presidente. Una primera palabra en castellano. Me... Hvala. Zelo me veseli, eh, da govorite tu z nami, tako rekoč v vaši hiši. E, v odboru, ki ste ga prej vodili za mednarodno trgovino, sva bila skupaj. Grand... E, hvala za vašo angažiranost. Ste velik evropejec. In Sicer ste govorili o vsebinah, tu in sem v Evropi, pa smo priča tudi digitalnim prelomom, tako da ljudje ne doživljajo enakih možnosti na posameznih področjih. Ali mislite, da ni že skrajni čas, da bi se izdelal nek evropski investicijski načrt za mnoga področja, za energijo, za prostor, če navedem samo nekaj primerov pri novih tehnologijah, gledano v celoti. Da bi se lahko lotili vsebin in ali zato ne bi bil potreben nek investicijski načrt, da bi vsem državljanom omogočili dostop do te digitalne infrastrukture. Hvala in še zadnje Vprašanje gospa Thompson. Uh, gra, uh, eh, viele danke. Gracias. Uh, también quiero agradecer por vuestra presencia aquí hoy. Hvala za to, da ste prišli sem in sedaj bom govorila dansko. Ingen tvivl om, at IKT er en helt basal... Ne obstaja nikakršen dvom o tem, da IKT lahko igra izjemno pomembno vlogo pri konkurenčnosti v Evropi. Vse to ste povedali in enako velja tudi za SL v Evropi. Vsak mora imeti dostop do DSL v Evropi. E, periferna e, območja v Evropi imajo vedno manj prebivalstva in tam je prišlo tudi do gospodarskega nasadovanja zlasti zato, ker tam nimajo eh, DSL dostopa, zato se ljudje odseljujejo in hkrati pa je tudi težko pritegniti novo prebivalstvo. To igra zelo pomembno vlogo za razvoj obrobnih področji, za opremljeno z DSL-om. E, to, kar je tudi pomembno, je, da vsi dobijo dostop, ne ko gre samo za demokracijo, za e-governance, e-medicino. E, tu se kar marsikaj dogaja na področju interneta, tudi na področju izobraževanja. E, učitelji, učenci danes dejansko uporabljajo Google več, kot pa hodijo v šolo. Situacija v Evropi pa je naslednja. Ne moremo si več dovoliti, da gledamo samo na tehnično plat, kajti pri vsem razvoju ne gre samo za tehnične vire, ampak tudi za človeške vire. E, ta hip e, vidimo, da velik del evropskega prebivalstva nima dostopa do interneta. Pri meni na Danskem je povsod internet, ampak kljub temu 20 e, odstotkov dancev ni sposobnih uporabljati internet, kajti ne spoznajo se dovolj na to. Po mojem mnenju je to ogromen problem, to je velik demokratičen problem. Eh, sedaj imamo gospodarsko krizo, mnogi ljudje so postali brezposelni in na danskem vidimo, da eh, večina brezposelnih eh, ne zna delati za internetom in za IKT. Tudi v razredih Eh, jih je še vedno štiri ali pet učencev, ki doma nimajo računalnika, ki nimajo interneta eh, in ki enostavno zaostajajo že sedaj. Zato je pomembno, da ne poskrbimo le za eh, DSL dostop, ampak da dejansko imajo vsi ljudje možnost, da lahko uporabljajo internet. Kajti sicer bomo res imeli ogromen problem s tem digitalnim prepadom. Hvala. Prisrčna hvala, sedaj pa dajem besedo barono Crespo za odgovor. Eh, sí, en primer lugar, eh, a, a Teresa. Eh, hvala. Uh, Teresa, vprašali ste me, ali ne bi mogle institucije bolje sodelovati med seboj. No ja, to je odvisno od institucij, to je njihova stvar. Uh, dostop do širokopasovnega spleta, to je osnova. DSL je predpogoj, osnova za vse, to je pravica ljudi. Če bomo vedno znova govorili o tem, kateri sektori imajo prihodnost v Evropi, da bomo lahko konkurenčni, da ne bomo zaspali, ampak da bomo prišli naprej.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 ne želim sicer tu delati reklame za nikogar. Eh, Vodafone, Orange, eh, Telefonika in tako naprej. Eh, tu že obstaja tržno sodelovanje. Poskušajo se pozicionirati na vseh evropskih trgih. Ne gre samo za mala nacionalna tržišča. če si pogledamo ponudnike hardvera in softvera, eh, vidimo, da je zelo pomembno odpravljati ovire in diskriminacijo. Govorili ste o zaščiti intelektualne lastnine. Ja, to je zelo občutljiva tema. Eh, tu nimamo regulacije. Prav tako nimamo pravica Evropske fondacije za Evropska združenja zveze. Ne želim povedati, da bi bilo potrebno reformirati Lizbonsko pogodbo. Ta trenutek še ni napočil ampak ko bo začela veljati eh, listina in ko bo priznana pravica do intelektualne lastine, potem bo treba povleči konsekvence. Eh, ko bo začela veljati ta listina, bo to povezano z določenimi konsekvencami in intelektualna lastnina je oblika lastnine, eh, kjer ne gre za neke telesne predmete, ampak gre za pravice ustvarjalcev, kreativnost. Eh, vodim tudi Dali fondacijo oziroma sem predsednik Dali fondacije. To je največji delijo muzej v Evropi eh, in vemo, da so se deliva dela največ ponarejala in španska eh, država je pravzaprav lasnik, jaz jo samo zastopam in milijone evrov nas je stalo v Evropi in po vsem svetu, da smo eh, zastopali pravice intelektualne lastnine za eh, daljeve slike. Eh, v Evropi nam je to uspelo. Družbe za intelektualno lastnino umetnikov imajo dobro mrežo, vendar pa smo Eh, morali dejansko dolga leta temu namenjati zelo veliko denarja, da smo lahko branili te avtorske pravice. To sem vam želel samo povedati, ker moramo delati na tej temi. Eh, odbor za kulturo, odbor za pravno vprašanje to prav gotovo tukaj počenje. Ta tema pa je izjemno aktualna. In eh, gospa De Castillo, hvala tudi za vaše besede vrednost eh, tega poročila je pravzaprav eh, alarm. Eh, tu smo pozorni na sektor, ki je izjemno pomemben, zlasti za prihodnost. Gospa Kabaljo. Well, example... No, ko si pogledamo, naprimer, kako se danes upravlja z vodo v kmetijstvu, pa ne govorim samo o Španiji, ampak o večini držav v sredozemlju in v Evropi vidimo, da uporabljajo tehnologije za privarčevanje vode in to je zelo pomembno. In lahko se pogledamo tudi veter kot energijo. Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije je odločilnega pomena ne samo zato, da se privrčujejo veri, ampak da je ta raba bolj učinkovita. IKT je en velik partner za tako imenovano ozelenitev Evrope in mislim, da je to pozitivno. Um, uh, e, in mojemu dragemu prijatelju, gospodu Odiju, ja, res je, da imamo digitalno ločnico in vrzel. Ne gre samo za geografsko ločnico, ampak gre za vrzel v starosti. To omenjam zato, ker sem govoril o pravici vseh državljanov do dostopa do interneta. In tukaj je jasno, da če ugotovimo, da ta pravica obstaja, moramo biti pri tem dosledni. In zato je potem treba zagotoviti ustrezna vlaganja. Večina vlaganja, večina naložb pa prihaja iz zasebnega sektorja. In čisto logično je potem reči, da če vlagajo, je treba tudi plačati za nekaj, kar spostavijo, podobno kot plačevanje cestivne. Če si pogledamo Japonsko ali Korejo in druge družbe, vidimo, da bi bilo treba uporabiti nacionalne vire za razvoj IKT. In če ugotovimo, da imajo državljani pravico do dostopa do interneta, potem je treba biti pri tem dosleden. In ko govorimo o kohezijski politiki, o socialni koheziji, regionalni koheziji, po mojem mnenju ne smemo govoriti samo o fizičnih naložbah v infrastrukture, kot so ceste, avtoceste in letališča, ampak tudi o drugih naložbah, naložbah v programsko opremo, ki lahko prihrani kar nekaj časa, ki ga preživimo na potovanjih. Pri nas eh, smo bili že priča temu, da se ljudje odločajo, da bodo živeli druge v poznem obdobju življenja. Naprimer, kakšni se odločijo živeti 150 km iz glavnega mesta in seveda zato potrebujejo tudi vlakovne povezave, železniške povezave. Ljudje že imajo to v mislih, da ko bodo živeli druge, tudi če ne bodo živeli v glavnem mestu ali v enem večjih mest, si želijo brežične povezave, torej dostopa do interneta. In to jim je treba zagotoviti. Na to moramo misliti tudi na evropski ravni. Industrija se za to še ni odločila. In ko bodo začeli o tem razmišljati, bo treba imeti dialog tudi s temi večjimi podjetji. Javni organi bodo se ravno tako morali vključiti v to razpravo in oni so tisti, ki bodo morali olajšati dostop do interneta. Pa še veliko kreativnosti in domišljije bo potrebne pri tem. Gospod Thompson, še odgovor na vaše vprašanje. In če se vrnem na tisto, kar je rekel gospod Odi, vi ste govorili o težavah zaradi razlik pri pristopu in znanju različnih generacij. To je zelo pomemben argument. Seveda nas vse skrbi, kako bomo to sporočili državljanom Evrope, ki vedno manj prihajajo na volitve in saj ne vedo, kaj počnemo tukaj v Evropi, v Bruslju. To pa pomeni, da več kot 50 odstotkov mladih ljudi, otrok, oblikujejo posebno kulturo na internetu preko Twitterja, Facebooka, preko mreži, ki jih upravlja Google in zlasti američani, ZDA. Tukaj zdaj imamo tudi uh, internetno televizijo in prizadevati si moramo, da imajo vsi, tudi prihodni državljani Evrope, dostop do teh internetnih storitev. Aktivno politiko potrebujemo na tem področju. Vse se z digitalno ločnico in vrzeljo pa moram reči, da moramo uporabiti informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na kreativen način. Samo 20 do 30 odstotkov ljudi ima danes dostop, normalen dostop do interneta, kar pomeni, da se oblikuje nova socialna elita in ta še povečuje vrzel med tistimi, ki imajo dostop do interneta in tistimi, ki ga nimajo. Tudi sam sem videl primere tega. Javne računalnike lahko sicer postavimo v mestne hiše, v prostore javnih organov in na ta način omogočimo tudi starejšim, kot sem jaz, da uporabljajo internet. Sam sem bil pri 50-ih eh, čisto računalniško nepismen, zdaj pa že uporabljam internet za pisanje pisem in elektronske pošte, kar pomeni, da je zelo pomembno, da damo internet na voljo tudi neki stari mami v vasi, v gorah, v Alicanteju, zato da bo lahko govorila s svojimi otroki in eh, vnuki, ki delajo in živijo na nizozemskem. Tudi starejši morajo imeti dostop do interneta. Razlogov za to je več. In tukaj lahko industrija, lahko stroka predvsej pomaga. Vseeno pa je treba sprejeti politične odločitve na politični ravni, zato da se spodbudi industrijo in računalniški sektor. In institucije igrajo tukaj pomembno vlogo, tako parlament kot komisija kot svet. In mislim, da zdaj opravljate pionirsko delo in čestitam vam v zvezi s tem. Hvala torej za vse pripombe in za vprašanje in upam, da je bilo to koristno in da bo koristno tudi pri vašem nadaljem delu. Hvala lepa. Prisrčna hvala za ta pogovor, za informacije in tudi za vaš obisk in pridite ponovno prisrčno dobrodošli. Äh, Spoštovane gospe in gospodje, ja, sedaj pa gremo na naslednjo točko. Peto točko smo odložili in na to mesto predvideli točko 12. Unija za sredozemlje. Poročevalka je gospa Cavela, ki je tudi že prispela in zato je takoj dajem besedo. In uh, vse prisotne pa prosim za pozornost. Kolegica, prosim, imate besedo. Eskaristo, ki je projedre. Hvala lepa, gospod predsednik. Predlogi, ki sem jih eh, podala za Unijo za Mediteran ali Sredozemlje, so precej kratki in jedrnati. Upam, da bodo po vsebini dovolj dosledni. Iz tehničnih razlogov pa so, kot rečeno, kratki in jedrnati. Vsebinskega vidika pa moram reči, da sem podala bolj podrobne predloge, ki sem jih predstavila članom tega odbora. In sicer gre za Unijo za Mediteran. Moja prva točka, ki jo želim izpostaviti, v svojih predlogi, predlogih. To je uvod, v katerem govorim o politikah in pobudah Evropske unije. V okviru katerih naj bi izvajali naše aktivnosti. Zelo pomembno je, da imamo seznam vseh političnih pobud. No, če nadaljujem z infrastrukturo in dobavo, tukaj govorim v glavnem o energiji oziroma energetiki in predvsem o potrebi potem, da ohranimo in še razširimo naše energetske mreže. Tukaj govorimo o zemljskem plinu, o nafti in drugih energetskih virih. Obenem pa omenjamo tudi velik pomen solarne ali sončne energije v sredozemskem bazenu. In v točki štiri pozivam k oblikovanju regulatornega in institucionalnega okvira, ki bi temeljil na transparentnosti in predvidljivosti. In ta bi lahko pomagal komercialnim in trgovskim aktivnostim v tem delu Evrope. Po mojem mnenju je gospodarsko sodelovanje tisto, kar je ključnega pomena. In gospodarsko sodelovanje, čisto realistično gledano, bi lahko pripeljalo do oblikovanja notranjega trga in sicer na področju Evrope in sredozemlja pod okriljem Evropske unije. Predlogi tega odbora so lahko odločilnega pomena pri tem. verjetno so lahko predlogi še veliko pomembnejši kot kakršnikoli drugi prihodni predlogi in politike. Prav zato sem oblikovala in pripravila nekaj predlogov, ki sem vam jih tudi razposlala. Nekateri teh predlogov, kot rečeno, se lahko podajo v obliki predloga sprememb. Nekaj točk ni vključenih v to osnovno poročilo, ampak so v priloženem dokumentu. Torej, ti odstavki so bistvenega pomena za sodelovanje med Evropo in vsemi državami sredozemlja. Pri utekočinjenem zemljskem plinu smo nekoliko bolj potre, podrobni, pa tudi pri sončni energiji in podajamo nekaj praktičnih predlogov za sodelovanje tako pri poslovanju kot trgovanju na splošno. Predlog je kratek in je danat. Pozivam pa svoje kolegice in kolege, da se osredotočijo na dokument, ki je v prilogi ta zajema bolj podrobna, podrobne predloge, bolj predloge praktične narave in so vsebinsko pomembni. Lahko jih vključimo tudi v ta daljši tekst in to bomo podali v obliki predloga sprememb tudi in prosim vas za podporo. Presrčna hvala kolegici tudi za to, da ste to predstavili in zapisali na tako krat kratek eh, način. Kajti pri tem postopku imamo tudi časovni problem in to nam bo zelo pomagalo. Dovolite, da vprašam, če so še kolegice, kolegi iz drugih poslanskih skupin tukaj v prostoru, ki bi želeli spregovoriti, ki imajo še dodatke pri pombe. Gospa Komi. Eh, Hvala, gospod predsednik. Jaz sem poročevalka v Senci za Evropsko ljudsko stranko. In kot je Bilo rečeno je pomembno podati praktične predloge za sredozemski bazen, v katerem je kar nekaj težav v gospodarstvu. Zato je treba podati pobude in spodbude za praktično uporabo, zato da se ponovno oživi gospodarstvo v sredozemlju. Surovine so zelo pomembne. To je namreč del bogatstva v sredozemlju in zato je treba bolje uskladiti delo evropskih finančnih institucij, kot je Evropska investicijska banka, ki ima svoj sklad za sredozemlje. Vse to pa moramo podpreti tudi sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi organi v sredozemlju. V celoti se strinjam z razvojem infrastrukture za energijo, zlasti, ko gre za sončno in veterno energijo. Enako pomembno pa je razviti tudi strukture za prenos podatkov, za IKT, kajti na ta način bomo dosegli bolj dosleden razvoj notranjega trga in trgovanje s partnerji v sredozemlju. Vse to lahko uporabimo za razvoj trgovanja in podala bom nekaj predlogov sprememb eh, v zvezi s tem. Hvala lepa. Prisrčna hvala. Ne vidim nobenih drugih eh, zahtevkov za govor. Ja se opravičujem. Kolega, prosim še. Ďakujem za vám za slovo, vážený pán predseda. Ja myslím, že túto iniciatívu treba rozhodne podporiť. Treba si uvedomiť, že... Eh, hvala ta inicijativa je zelo pomembna, vsekakor jo je potrebno podpreti. Ta prostor ima v sebi ogromen potencial za razvoj sodelovanja eh, civilizacij, evropskih, afriških družb eh, s pomočjo trgovinskih odnosov se lahko spostavijo tudi še drugi stiki in po drugi strani je treba omeniti, eh, da evropski del sredozemlja kaže različno stopno razvitosti, kar zadeva infrastrukturo in tehnologije. Italija, Francija, pa tudi države na Balkanu, ki niso tako razvite. Skupna evropska politika za ta prostor bi lahko pomenila zelo velik prispevek in eh, spodbudila razvoj te regije. Eh, to je zelo dobra, dobro premišljena inicijativa in treba je podpreti korake, ki so tukaj predlagani in temu morajo slediti tudi dejanja. Hvala. Sedaj pa mislim, da dejansko ni več nikogar, ki se priglaša k besedi. Gospa Cavela, želite še kaj dodati? Naj vam še enkrat dam besedo? Ne. Ne, hvala. Mislim, da ni treba, da se oglasam še enkrat. Potem še enkrat prisrčna hvala. Želimo pozoriti na to, da je eh, rok za mandmaje 23. marec ob 12. In eh, Dogovorili smo se, da naj bodo ti amantmaji formulirani v angleščini. Razlog je zelo enostaven. Eh, Lid odbor eh, je podal ta rok in če želimo, da se to še upošteva, moramo to delati na ta način. Kolegica je to že napravila s tem, ko je predložila eh, tekst v tej obliki. Skratka, 23. marec, 12. ura, amandmaji v angleškem jeziku prisrčna hvala in s tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Prehajam na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka šest, obisk generalnega direktorja GDNR Filip Lov, ki bo vsako sekundo prispel. Welcome. Sie müssen Sie ganz herzlich. Ich bedanke mich, dass Sie da sind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 in moram reči, nič ne pomaga tem, ki ste tukaj, da, ko povem, da obžalujem, ker pač so določeni oziroma kolegi odsotni. Mislim, da mi je zelo neprijetno do vas, ko pride generalni direktor za centralno temo našega odbora in ta ponudba je prišla z vaše strani. Torej, kot prvo, da se predstavite in drugo, da nekaj poveste o temi. In zelo sem se tega razveselil, se vam zahvalim, zahvalim za to. In kolegi, ki ste tukaj, izkoristite to čim bolj intenzivno. Torej, s tem boste imeli tudi neko prednost in izvolite. Besede imate. Thank you very much for this invitation to. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik za to vabilo, da se začne novo partnerstvo med tem odborom in novim generalnim direktorjem za energijo. Veliko je že bilo narejenega v tem odboru, tudi v prejšnji sestavi, zato da se okrepi energetska politika v Evropski uniji. Prejšnji generalni direktor DG Trena in komisar Pibalks zdaj skupaj ponujava roko za sodelovanje v tem zelo pomembnem portfelju pobud, ki jih je treba sprejeti na evropski ravni. S tem želimo zagotoviti, da ima Evropa varno in čisto ter učinkovito energijo, po ugodnih in konkurenčnih cenah. Poskusil sem to povedati vse v enem stavku in povzeti, tako da mislim, da ne boste presenečeni, če bom v naslednjih treh, štirih letih ta stavek večkrat ponovil. Komisar Oettinger se je v svoji predstavitvi že zavezal nadaljnemu razvoju tega področja. Na kratko pa bi želel predstaviti naše prve zamisli za delovni načrt za leto 2010 in leta, ki sledijo. In dovolite še nekaj besed o tem, kako se trenutno organiziramo znotraj novega generalnega direktorata NR. Veliko ciljev imamo in upamo, da jih bomo uspeli izpolniti. In zelo pomembno se nam zdi, da pridemo tudi k vam, da predstavimo naša stališča in da slišimo vaša stališča, tako da jih lahko uravnotežimo. Novi komisar. Novi komisar je že predstavil svojo vizijo tega, kaj naj bi Evropa delala med današnjim dnem in letom 2020. Govorimo o pametnih, zelenih, eh, učinkoviti, učinkovitih gospodarstvih in družbi. In za izpolnjevanje te strategije potrebujemo veliko energije. In zdaj pri, pri, pripravljamo energetski akcijski načrt. Mislim, da je Günterju bolj všeč beseda strategija, saj ne gre samo za seznam ukrepov. Gre za praktične ukrepe, ki jih želimo izvesti za to, da se zagotovi izpolnjevanje ciljev in dobro delovanje konkurenčnega enotnega energetskega trga. In seveda v luči naslednjih desetih let si želimo doseči tudi cilje 2020-2020 iz svežnja za boj proti podnebnim spremembam. V začetku leta 2011 nameravamo pripraviti dokončen akcijski načrt. Zakaj boste vprašali, tega ne naredimo že letos? Kot prvo se moramo posvetovati zlasti z vami, pa seveda tudi z državami članicami in vsemi zainteresiranimi stranmi. Zato predlagamo, da bi začeli ta proces s tem, da pripravimo neko umestno poročilo po stopnjah za energetski svet v maju, ki bo potem omogočil podrobno preučitev vsebine strategije oziroma akcijskega načrta, preden naj bi to komisija sprejela v začetku leta 2011. Seveda pa bo vaš odbor pri razpravi o tem dokumentu igral zelo pomembno vlogo. Kot je komisar v svoji predstavitvi jasno povedal, ne namerava pripraviti dolgega seznama zakonodajnih pobud. Močan podarek je kot prvo na tem, da naj bi obstoječi zakonodajni okvir deloval in sem je zajet ne samo tretji svežen, ampak tudi drugi svežen o notranjem trgu. Ta naj bi deloval učinkovito. Naj omenim samo vprašanje razvoja kodeksov za medsebojno povezavo različnih mrež. Trgi so medsebojno povezani tako z vidika zagotavljanja najboljših možnih virov energije našim potrošnikom in podjetjem in zagotoviti je treba varno skrbo z energijo. Razpravljali smo tudi o varni oskrbi s plinom in vem, da je tudi ta parlament obravnaval to vprašanje. Poleg samega zaključka notranjega trga in dokončanja naj bi poudarjali tudi obnovljive vire energije, ko gre za agendo in v zvezi z gospodarstvi z nizkimi emisijami oglika. Naš generalni direktorat vodi razpravo o tako imenovani dekarbonizaciji energije med današnjim dnem in letom 2050. Seveda je tukaj veliko pomembnih vidikov, ne samo dekarbonizacija prometa, ampak tudi možnosti na strani energije. Zagotavljanje boljše infrastrukture kolegi in vi, gospod predsedujoči, ste tudi sami to pravkar omenjani povezavi s sredozemljem. Seveda si moramo pogledati, kakšen je potencial za razvoj tega v Balskem morju, v Severnem morju in v sredozemlju in kako se lahko povežemo z vzhodom in jugovzhodom, z južnim koridorjem. Kasneje letos skupaj z delom na akcijskem načrtu za naslednjih 5 do 10 let, veste, da bomo predstavili tudi energetski infrastrukturni svežen, ki bo predstavil vse potrebe po naložbah za bolj celovito in integrirano mrežo za diversifikacijo in za bolj varno skrbo z energetskimi virimi. Člani tega odbora bodo zagotovo vedeli, da financiranje predstavlja pomemben izziv. Ne samo to, na kateri ravni naj bi prišlo do financiranja, ampak tudi kakšen bo delež zasebnega in kakšen delež javnega financiranja. Splošna gospodarska situacija danes pa močno pritiska, izvaja močne pritiske na trge v smislu rezultatov, ki si jih želimo doseči. Trenutno komercialnih pobud ni in zato moramo najti načine, kako lahko javni organi, nacionalni, evropski in lokalni organi prispevajo k tem pobudam. In kot tretje želim omeniti ključno vprašanje energetske učinkovitosti. Komisar je obljubil revizijo obstoječe zakonodaje na področju energetske učinkovitosti energetske učinkovitosti in zadevnega akcijskega načrta. Namen tega je, da naj bi čim prej pripravili novi akcijski načrt. Mislim, da se še nismo odločili, kakšna bo časovnica in kdaj naj bi to naredili. Ali naj bi to dvoje predstavili skupaj kot en svežen, zato da ne bi razvodeneli strateškega in političnega pomena obeh dokumentov. Tako kot je že bilo obljubljeno, predvidevamo, da bo ta revizija že zaključena v prvi polovici letošnjega leta in da bomo podali predloge za nov svežen energetske učinkovitosti čim prej in najkasneje v začetku leta 2011. Podaril sem tudi pomen izvajanja obstoječe zakonodaje. Zdaj pa želim poudariti tudi pomen dokončanja oblikovanja programa za oživitev gospodarstva. V veliki meri smo se zavezali in dodelili sred, finančna sredstva za ta projekt, za projekte, ki so označeni kot prednostne naloge in za nek manjši delež neporabljenih sredstev, moramo še ugotoviti, kaj lahko naredimo z njimi. In želimo s tem spodbuditi nova področja veterno in druge energetske vire. Tretji svežen energetskega energetskih ukrepov ima namen, da se čimprej vzpostavi regulatorna agencija, ki bo neke vrste razsodnik na no, notranjem trgu za plin in drugo energijo. S tem bi združili različne zmogljivosti nacionalnih regulatorjev in imenovali bomo direktorja te agencije sredi aprila. Kot veste, bo ta agencija v Ljubljani in zato upamo, da bodo ukrepi za zaposlitev potrebnega osebja, tega osebja bo kakih 50 ljudi, da bomo na ta način lahko v celoti vzpostavili uspešno delovanje te agencije do marca 2011. Zato na ta način bi lahko zagotovili učinkovito izvajanje energetskega svežnja. Agencija pa bo opravljala že prej določene naloge skupaj z nacionalnimi regulatorji. Glede organizacije našega novega generalnega direktorata, no tukaj ne bom šel preveč v podrobnosti, ampak samo toliko. Želeli smo, da se loči področje prometa in energije. Ne vem, ali imamo zdaj res odlično organizacijo v obeh generalnih direktoratih in Matija Skute in jaz bova s svojimi kolegi poskusal, poskušala zagotoviti učinkovito delovanje. Seveda vse še ni perfektno. Nekateri Ljudje, nekateri zaposleni, ki so bili prej v skupnem generalnem direktoratu, so si potem želeli delati na transportu, pa so na energiji in obratno. Ampak naše osebje je močno motivirano in razumejo, zakaj je prišlo do tega ločevanja teh dveh področji. Razumejo, da gre tukaj za osredotočenost na dve politični prioriteti. Nekaj sprememb v organizacijskem diagramu je v primerjavi z prejšnjim DG trenom. Zdaj imamo nekakšen politični direktorat, ki vključuje energetski observatori, kar pomeni delo na mednarodnem področju, obenem pa posta, smo vzpostavili tudi strateško enoto, ki združuje različne sklope energetske politike in upamo, da bomo lahko o tem sporočali in vodili dialog ne samo z drugimi političnimi oddelki znotraj komisije, ampak tudi z odborom, kot je vaš. Na ta način upamo, da bomo zagotovili večjo kohezijo. Lizbonska pogodba daje zdaj jasno pravno podlago za to. Še nekaj želim povdariti. Komisija je jasno postavila naloge in točke za ločevanje med zunanjem zunanjim delom in notranjim delom na politikah, kar pomeni, da je zunanja razsežnost energetske politike v pristojnosti tega generalnega direktorata in zato smo v naš direktorat sprijeli še eno enoto, kar pomeni, da bosta komisar Oettinger in gospa Ashton tesno sodelovala. Želili smo si dosledno energetsko politiko na splošno. Ne moremo imeti notranje energetske politike brez močne zunanje komponente, tudi ko gre za varnost in varno skrbo z energijo. Zagotoviti je treba ustrezno uravnoteženost energetske mešanice oziroma kombinacije energij in komisija je z vašo pomočjo sprožila kar nekaj pobud, ki pa jih je zdaj treba potisniti naprej. Prihodnje bomo govorili tudi o tem, koliko denarnih sredstev je na voljo za vse te projekte. Menimo pa, da vlaganje v energetsko učinkovitost in nove energetske vire je bistvenega pomena, če želimo, da bo ta politika uspešna. Komisija, naj še enkrat povdarim, se ni odločila, da bo se ni odločila, da bi vključila vse oddelke, ki se ukvarjajo z energijo v ta novi generalni direktorat. Nekaj jih je še vedno v generalen, generalnem direktoratu za raziskave. In jasno je, da bo Günter Ettinger odgovoren za proračun za energetske raziskave, kar pomeni, da tudi službami v generalnem direktoratu za raziskave Tesno sodelujemo zato, da bo komisar Rüttinger imel ustrezne smernice tudi, ko gre za raziskovalne dejavnosti. Še nekaj za konec. Nisem pozabil na jedrsko varnost in varovalke. To je še vedno velika prednostna naloga. V Evropi imamo zelo dobre standarde sam in gospod Oettinger sva bila v Luksemburgu in sva s kolegi govorila o varnosti in varovalkah na področju jedrske varnosti in letos bova pripravila osnutek direktive o obravnavanju jedrskih odpadkov. Tudi to bo zelo pomemben del evropskega prispevka k evropski energetski politiki. Mi nismo pristojni za jedrsko energijo, ampak smo pristojni za standarde za jedrsko varnost in varvalke. In Günther Ettinger meni, da moramo biti tukaj vodilni in da še vedno smo vodilni v svetovnem merilu. Hvala lepa. Naj se prisrčno zahvalim. To je bil jasen opis. Uh, tega direktorata in zdaj imamo prispevke. Ele, koliko se na vas? Balšan. Gospod generalni direktor. Gospod Balčo opisuje, torej pripomba njegova je, da je bilo veliko ciljev omenjenih. Torej komisija ima več portfeljev, eh, kjer gre za samostojnost in se treba spraševati o tem. In seveda v 21. stoletju generalni direktorat za energijo je nekaj, kar je pomembno tako za industrijo kot tudi za prebivalstvo. Torej je upravičen takšen direktorat. Dve vprašanje imam, morda nisem dobro informiran. Prvo vprašanje. Kakšna je naloga generalnega direktorata v dveh pomembnih področjih. Torej, ko gre za zagotovitev oskrbe s plinom, kako je s koordinacijsko skupino za plin in pa z agencijo za ureditev ali regulativo glede energetike. Ne vidim, kakšno je naloga generalnega direktorata na tem področju. Drugo vprašanje pa je povezano z nadzorom nad oskrbo z elektriko. Ali bo generalna direkcija izvajala analize v tej zvezi in sicer tudi za nazaj? Zanima me, kakšne so izkušnje liberalizacije energetskega oziroma električnega trga, elektroenergetskega trga, torej Rečeno je bilo, da bo prišlo do padca cen zaradi tega, vendar na Mačarskem so tu nastali zasebni monopoli in istočasno se je cena elektrike dvignila. Ali je torej, zamišljen nek načrt liberalizacije oziroma preiskave liberalizacije? ker je pač neko nasprotje glede cilja in rezultatov. Zdaj pa naslednji govorec, gospod Karinš. Gospod Lov, dve vprašanji imam. Prvo. Omenili ste Eh, gibanje, torej kakšni so novi finančni inštrumenti in omenili ste, da je financiranje eh, torej zelo pomembno vprašanje in kakšne eh, prioritete ima direktorat tu v mislih. Vrsta infrastrukturnih projektov je, ki so komercialno izvedljivi, potem pa so tudi takšni, ki niso tako neposredno izvedljivi, so pa pomembni za varnost oskrbe v torej v zvezi z povezanostjo v Evropi. Ali boste tukaj dali povdarek eh, zasebnemu sektorju, torej eh, glede sredstev, zato da bi premostili vrzel med tem, kar je komercialno, povizvedljivo in kar je pomembno za varnost oskrbe. Drugo vprašanje pa je skupna evropska energetska politika. Mislim, da niste ničesar omenili v zvezi s tem, kako vidite torej, doseganje takšne skupne politike, vsaj nekako skupen pristop k um, tretjim, torej, tretjim državam kot dobaviteljicam. In potem še cena zemljskega plina nekako se niža. Mislim, da so razlogi ki ga v Združenih državah eh, Amerike šel eh, gas je odkril nove nahajališča, vendar kako je s temi državami, ki 100% so odvisne od plina od Rusije, torej te cene se nikakor ne znižujejo v Latviji. Latviji je eh, torej plinsko podjetje, ki je pod nadzorom Gazpras, Gazproma. Uh, namerava povečati ceno za 30 odstotkov, kar seveda ni usklajeno. Mi imamo torej veliko manj moči, kolikor eh, govorimo z enim glasom. Če pa bi govorili skupnim glasom, pa smo počnejši. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej. V imenu poslanske skupine bi vas toplo pozdravila, gospod Lov. Najlepša hvala za vse vaše zanimive razlage na področju, za katerega ste pristojni. Seveda pa ste govorili tudi o načinu dela vašega generalnega direktorata. Imam pa nekaj vprašanj. Kot prvo, kako je z energetskim akcijskim načrtom? kajti v dokumentih komisije so neke omembe tega, vendar poznamo zdaj časovnico. Moja poslanska skupina pa obžaluje, da smo ta načrt tako pozno dobili. Tokrat seveda pa upamo, da bomo se uspeli držati načrtovane časovnice. Vsekakor imamo zaupanje v vas. Zdaj pa konkretno vprašanje, gospod Lov. Zadnji, prejšnji teden je komisija odločila, torej, kako bodo dodeljevali sredstva tem eh, projektom. Torej, gre za 50 milijonov, ki je predvidenih za projekte v Združenem kraljestvu in več kot 170 milijonov za projekte za energijo energijo. Pri tem pa gre za obnovljive vire energije. Ali je možno, da bi teh 117, se pravi, čujem, milijonov koristili? Kako vidi komisija to dejansko v praksi? Ali je še možno? Kolegica Nibler. Hvala lepa, gospod predsednik. Tri pripombe. Torej, generalni direktor, zdi se mi prav in dobro, da imamo zdaj eh, generalni direktorat za energijo, ki se ukvarja tudi za mednarodno situacijo. In uh, slišali smo kandidata Oettingerja, ki je omenil, da je to raztoči uh, eh, sektor in Vidim, da je zdaj zunanja politika v zvezi z energetiko tudi v vašem direktoratu in to je težko se pogajati zaradi tega, ker je veliko teh mednarodnih projektov. Imam pa neko vprašanje v zvezi desertekom. Torej, kako komisija ali podpira komisija ta projekt? Torej, to je nekako ugrajeno v zunanjo politiko. Kako je to ocenjeno? Kakšne so pobude v zvezi z njim? In drugo vprašanje je liberalizacija um, energetskega notranjega trga. V zadnjih letih je veliko govora o tem in tudi generalni direktorat za konkurenco uh, skuša uh, deliberalizirati trg. In tu imamo tudi svežen za energetski notranji trg. Uh, ki ga, bi, torej, ki ga bomo mi prispevali kot eh, odbor za industrijo. Kako vidite še naprej izvajanje tega, kakšne so analize glede tega, kar ste že predložili in kar me najbolj zanima pa je, da je veliko držav članic Evropske unije, ki. Uh, Torej, plinski in električni trg eh, imajo v državnih rokah in kako je zdaj z zasebnimi podjetji. Tega ne bi želela komentirati, kako agresivno je ta politika potekala. Torej, tam, kjer je država pravno odgovorna o, za preko različnih ministerstv za to in tam, kjer so te monopolne državne strukture, kako bo komisija ukrepala. Drugo vprašanje, ne vem, ali ste vi pravi pogovorni partner za to svežen za. Eh, bolj proti podnebnim spremembam in pogajanja v Kebenhavnu. Kakšna je strategija komisije v zvezi s tem, ali bomo enako z enakimi nameni šli v naslednje leto ali pa bomo evropski, evropsko stališče prilagodili nadaljemu eh, razvoju. In tu me zanima zlasti eh, vse v zvezi z certifikati, torej emisijskimi in če prav zadevo vidim, da ne želite nek primerljiv sistem uvesti. In vprašanje, moje vprašanje je, ali bomo nadaljevali na enak način ali pa drugače, glede na to, da je mednarodna situacija eh, drugačna in bi morda morali prilagoditi lastno stališče. Kolega Paška. Dziękuję za to, uvaženi pan predsedaj. Spoštovani generalni direktor, jasno nam je, da mora človeštvo bolj učinkovito delovati z energijo oziroma jo uporabljati. Eh, stari standardi, torej uporabljajo sistem 220 voltov. Veliko električnih naprav v gospodinstvih je, kot je osvetlitev in tako dalje, ki ne uporabljajo drugega. Obstajajo transformatorji, kjer se lahko to zmanjša na 12 voltov. Kakšni so načrti komisije glede novih standardov za gospodinstva? To bi lahko zmanjšalo porabo energije na tem sektorju. Ali obstajajo raziskave na tem področju, ali se delajo analize torej v zvezi z novimi standardi, ko bi lahko manjšo napetost uporabili za večino naprav. E, to bi bilo tudi varneje za otroke in privačevali bi velike količine energije. Hvala lepa. Kolegica Weber. Se pravičujem, kolega Weber. Najlepša hvala za ta akcijski načrt, za ta ambiciozen program, ki ste nam ga predstavili. Zelo pomembno je, da želite Evropsko unijo nekako opremiti z novo dinamiko in tu gre za skupno politiko in potem bomo dosegli rezultate. In eh, če so rezultati zelo blizu, potem je to tisto, o čemer se zdaj pogovarjamo. Ena stvar mi je dejansko nekako zelo uh, padla v oči in govoril bi o tem. Veliko mm, torej, pomankljivosti je grede povezave v energetskem sektorju in nam nič ne pomaga, da imamo nove energetske vire. Eh, sončno energijo, voltaično energijo, če nimamo ustreznih povezav, da bi tako proizvedeno elektriko pripeljali v mreže. In potem je tu še eno vprašanje, kaj nameravate storiti, da bi te vrzeli zapolnili oziroma odpravili. Torej, gre za to, da so to pristojnosti tudi, naprimer, odbora za promet, vendar eh, gre za to, da se te zadeve prekrivajo. Torej, tudi naš namen je, da se energijo uporablja učinkoviteje in da je tudi zmanjšanje porabe. Kako razmišljate? z glede povezovanja torej, z direktoratom za promet, ko gre za infrastrukturo železniškega prometa, tovornega prometa na železnicah. Torej, tu bi lahko ogromno privrčevali. Torej, kako si predstavljate to sodelovanje med generalnim direktoratom z eh, prometom in vami, kolega Šimanski? Direktorze, to je. Spoštovani generalni direktor, zelo obetajoče je to, kar ste povedali, oziroma obetavno, tudi kar se tiče zagotovljene varnosti oskrbe in tudi zunanja dimenzija. Torej gre za to, da je industrija in diplomacija industrije tu zelo pomembna. V prvih letih imate zelo zanimive naloge. Kakšne so časovnice, ko govorimo o direktivi, eh, torej varnosti oskrbe? In drugič, obisk eh, Inga na polskem, gospoda Ettingerja na polskem, to je bil njegov prvi obisk v tujini. Ali tu lahko zanikate, da je se je ta obisk povezoval z določili polski, eh, polskih sporazumov z Gazpromom. Je... Kolegica Ek. Torej, uspela sem priti sem ob vsej zasedenosti. Eh, Torej, raz bi, rada bi vas pozdravila v imenu svoje poslanske skupine. Mislim, da boste ena najpomembnejših ljudi v Evropi, ko bomo govorili o energiji, o energetski učinkovitosti in o ciljih EU eh, e 2020. In Eh, verjamem v potencial eh, vrčevanj in mislim, da imate najpomembnejše urodje v vaših rokah, kar se tiče ciljev v zvezi s podnebjem, pa tudi strategije EU 2020, kar ko gre za cilje prihrankov energiji za 20 odstotkov. Želela bi slišati, kdaj bomo končno imeli akcijski načrt za energetsko učinkovitost. Kdaj nam ga boste predstavili in upam, da boste Eh, tu eh, obvezujoče cilje predlagali, ko vidimo potencijale pri vrčevanju z energijo, naprimer 100-200 milijard evrov letno in pa tudi, če pomislimo na število delovnih mest, ki se jih lahko ustvari. Mislim, da je to velikega pomena in pričakujem od vas, da bomo slišali datume in tudi cilje. Veksel er se kolega Rode. Kolega Rode. Tudi eh, jaz bi vas raz pozdravil v odboru in kot smo ravno kar slišali, eh, torej vsi pričakujemo ta akcijski načrt eh, na področju energetike in komisija bi pravzaprav morala že jeseni ta, to objaviti. Moje vprašanje pa so. Kaj je vaše mnenje? o cilju zmanjšanja porabe energije za 20 odstotkov, ali bo to obvezujoče. Drugič, kako bo komisija prispevala, da bodo eh, torej sredstva za oživitev energije, oživitev gospodarstva porabljena za eh, torej, vrčevanje energije. In potem je tu še nekaj špekulacij glede vašega sodelovanja z novim generalnim direktoratom za podnebje. Ali imate tu kakšne skupne načrte ali pričakujete eh, neko borbo moči v tem sodelovanju? v tem sodelovanju. Ali bi želeli, prosim, lahko povedali nekaj o tem? Gospod Žado, naslednji. Hvala lepa. Gospod predsednik in hvala lepa tudi generalnemu direktorju. V zvezi s tem, kar so že povedali eh, kolegica Ek in drugi, gre za Torej, to, da moramo imeti zaupanje v energetsko skrbo, pa tu, torej za konsens, ki ga moramo doseči. 2009 je bil obljubljen nek načrt za 2010, zdaj pa govorite o letu 2011. Istočasno pa nas opozarjate, da bomo dobili neke načrte za infrastrukturo in tako dalje. Torej, kaj to pomeni, vemo, specifični projekti, financiranje. Gospod Lov, ali nam lahko poveste, kako eh, boste ponudbo intelektualno in definirali in kako bo se popraševanjem? Uh, Torej, evropske države so vse v rdečih številkah in kako naj nekaj proizvajamo, če sploh ne vemo, kako se bodo potrošniki obnašali. Najlepša hvala, da ste nam povedali, da ni energetskega akcijskega načrta, ki bi bil pred analizo energetske učinkovitosti. Potem je to za nas letos pomembno leto torej gre za 25 odstotkov in 44 milijard eh, evrov in 220 ton eh, izpustov CO2, -ja, ki bi jih lahko privrčevali. Torej gre za ogromen potencial in vaš generalni direktorat eh, vsak teden govori, da boste tukaj res nekako naredili za voro, glede tega, da ne bodo te cilji se vse čas zniževali in da bomo resnično skušali doseči te cilje eh, vrčevanja. You, eh, monsieur, Gospod Marinesko. Eno vprašanje. Kakšno je mesto Nabuka v strategiji vašega vašega razmišljanja, ko razmišljate o varnosti energetske oskrbe v Evropi in kako, kaj zdaj razmišljate, kako je z Nabukom v primerjavi z Južnim tokom. Dobro, to so bila vsa vprašanja, kar ubilica vprašanj in zdaj jih lahko vse odgovorite, vsaj poskusite. Chairman, thank you very much. Najlepša hvala. Nisem eh, presenečen nad raznolikostjo teh vprašanj in pa tudi stopnjo nestrpnosti, zlasti kar se tiče energetske učinkovitosti. Moram vam pa jasno povedati, da sem generalni direktor postal pred 18 dnevi, torej eh, zmotil sem se 18 mesecev, sem rekel, ker se mi zdi, da je to že tako dolgo. Vendar, datum datum, ko bomo želeli to doseči, boste izvedeli. In mislim, da imam že nekaj izkušenj na področju razvoja in konkurence. In kadar vam bom posredoval neki datum, bo ta datum tudi držal. Ne bo nobenih eh, zavlačevanj. To je odgovornost komisije in pa celotne politike o energetski učinkovitosti. To je, moram reči, osebna zadeva in tu se ne bom s časovnico nič izmišljeval. Povedal vam bom, kaj je, kaj je realistično, povedal vam bom, kdaj kakšna stvar ne bo možna. In eh, moram vas prositi za potrpežljivost, kar se tiče zgodovine celotne zadeve. Od zdaj naprej pa sva z gospodom Ettingerjem nekako odločena, da se bova držala časovnice in imava, imava tudi ustrezna pričakovanja v zvezi s tem. Torej to, kar je bilo rečeno o liberalizaciji in pa o tem, kar je bilo storjeno do zdaj, ali je bil uspeh dosežen v tej zvezi ali ne. Eh, torej odkrito rečeno, mislim, da nimamo bistve, neke bistvene liberalizacije v energetskih trgih, zlasti ne v regijah, ki ste jih omenili. Torej, na osnovi komisije, ki jo, eh, na osnovi analize, ki jo je izvedla komisija pred dvemi leti, nacionalnih trgih, vladajo pomembni akterji in zelo težko je potrošnikom ponuditi kakršnokoli izbiro. In ena ključnih zadev pri implementaciji tretjega svežna je, da osvobodimo te možnosti, da ljudje nekako nove, nove oskrbe pripeljajo v regije, kot je naprimer vaša. Kar pa se tiče učinka na cene v tem kontekstu, pa je težko reči. Torej gre za dolgoročne sporazume oziroma pogodbe z določenim dobaviteljem. E, torej v Evropski uniji, v 30, za, torej, ki veljajo 30 let in e, To je tako ekskluzivno in deluje pod takšnimi pogoji, da bo težko vsakomur jamčiti, da bo neposreden učinek odpiranja trga padec cene. Če si pogledate popraševanje in eh, ponudbo nekako bolj splošno eh, na svetu, ne moremo realistično tukaj eh, verjeti, da bomo dosegli enake rezultate kot v telekomu in pa v zračnem prometu. Želimo ustvariti trg, ki bo pojnujal konkurenčno energijo in bo eh, torej, ljudem dosegljiva. In pogoji za to morajo biti ustvarjeni in sicer za jedrna uh, jedrne gospodarstva oziroma industrije in da bodo ljudje tukaj imeli najboljše pogoje. Vendar, zato so pomembne določene okoliščine in neposreden učinek na ceno je lahko drugačen. Vendar tukaj moramo zadeve odpreti dolgoročno. Če imamo pa samo enega dobavitelja, ki bo dobavljal v splin za eno državo, ne moremo govoriti o liberalizaciji pomembno je, da jo dejansko implementiramo, torej širšo ponudbo. In kaj je naloga direktorata? Torej, moji predhodniki so predlagali torej, varnost uskrbe v tem smislu v tem odboru. Eh, torej, vam moram povedati, da moja skupina se zdaj o tem pogaja. Kakšen je namen? Torej, da vidimo, kakšne situacije lahko sprožijo solidarnost med državami članicami, naprimer, da bi omogočili dobavo sosedom, da bi opredelili, kjer je situacija naprimer nujna, ko gre za infrastrukturo v neki državi članici, ki ne deluje. Torej, takrat bi odziv moral biti avtomatična pomoč temu področju in sicer zaradi delovanja tega, tega programa. Seveda pa je vse odvisno od dnevnega, vsakodnevnega dela regulatorjev. Evropska unija želi tukaj postaviti neka temeljna eh, pravila glede tega, kako se države morajo obnašati, pomagati druga drugi. To je v novem energetskem členu pogodbe. Kar pa se tiče tega, kako trg do zdaj deluje, prav gotovo si bomo pogledali, kje drugi svežen ni bil ustrezno izvajan, torej predpisi niso izvajani in kje lahko zagotovimo, da bodo države članice te ukrepe dejansko izvajale ti ukrepi zagotavljajo okvir za stabilno dobavo in ustrezne cene. In kot sem prej povedal, torej gre za to, da se regulatorji dogovorijo o pogojih, eh, preko, torej v okviru katerih prehaja torej plin in pa elektrika iz ene države v drugo. Če pa si pogledamo eh, železniški promet, pa zadeva ni tako enostavna. Veliko tehničnih zadev je, ki jih še nismo rešili. Nacionalni regulatori se v glavnem osredotočajo na nacionalne mreže in skušajo to uravnotežiti na nacionalni ravni. Ne upoštevajo prednosti in sinergij, ki bi jih imel vsakdo, če bi uporabljali to med povezanost. Zakaj do tega ni prišlo? Prav zaradi tega. Torej so, je več razlogov, zlasti pa zato, ker podjetja in regulatori nikoli niso eh, vzeli v poštev nadnacionalnih koristi in tako iz razlogov varnosti, eh, oskrbe in konkurence niso uporabili teh povezav. Kar pa se tiče financiranja, za infrastrukturo so to zelo pomembne zadeve. In kot prvo bi vprašal, na kakšni ravni, pod kakšnimi pogoji lahko te infrastrukture, ki jih potrebujemo, ustvarimo. Če vam čisto uh, enostavno odgovorim glede prednostnih nalog, bi povedal, uh, Torej, neumno bi bilo, da bi se javni organi nekako umešavali tam, kjer gre za eh, komercialne interese, ki jih je možno realizirati pri ustvarjanju mreže. Mi moramo pogledati tiste kraje, kjer trg ne poskrbi zase in pogledati si moramo tista področja, kjer eh, bodo nek, nekega dne podjetja zadevo investirala, vendar ne naredijo dovolj, da bi vsi imeli korist ali znotraj eh, Evropske unije ali v določeni regiji. Poleg tradicionalne definicije neuspeha trga, ki bi poskrbel za eh, pač določene skupine in ne deluje socialno ustrezno, torej ni komercialno dosegljivo, je tu pomembno še problem časa, kar Kaj moramo storiti, da bomo evropsko konkurenčnost na področju skrbe z energijo povečali? Ne morem vam povedati, kaj bodo zaključki tega, vendar več glasov je slišati v Evropi znotraj bančnega sektorja, znotraj eh, javnih organov, ki menijo, da je nujno, da je več eh, kapitala danega eh, z določenim projektom iz, eh, torej iz javnih sredstev. Torej gre za projekte, ki ne prinašajo veliko, eh, vendar predstavljajo veliko tveganje. Torej, če obstaja zmogljivost za javno investiranje na določeni ravni, potem bi lahko kapital dobili na ta način in s časoma z uh, Eh, dvigom cene za oglik in tu se vsi strinjamo glede emisij razvoja na področju emisij CO2, -ja, bodo trgi končno lahko prevzeli vlogo kapitala. Kajti, če imamo prav z našim eh, predvidevanjem za leto 2050, bo to komercialno eh, pozitivno. Zdaj seveda pa je tranzicijska faza in tudi čas recesije, zaradi česar smo bolj zaskrbljeni glede začetnega obdobja. Ne vem, ali vam lahko danes dam odgovor glede tega. Gre za celovito vprašanje, ki pa bo vplivalo na infrastrukturni eh, svežen. Günter Ettinger je govoril tudi o ravneh, na katerih naj bi sprejeli te ukrepe, ali gre za evropske institucije ali mednarodne finančne institucije. Kdo naj zagotovi finance ali naj gre pa raje za mreženje javnih organov v državah članicah? Kar pa zadeva dobavitele iz tretjih držav? Nabuko. To je projekt, ki ga je Evropska komisija in Evropska unija močno podpirala. Ka zakaj? Skupaj z drugimi stvarmi v južnem koridorju ima veliko prednosti, saj diversificira dobavo in dobivamo plin iz novih pol ne samo iz Turkmenistana in Azerbajdžana, ampak tudi iz Iraka, kar pomeni, da zagotavlja raznolikost oskrbe. Namen tega pa je dobaviti plin prodajalcem na debelo in tako bodo lahko prodajalci na drobno konkurirali in lahko bili konkurenčni. Tukaj gre za različne projekte ITGI, potem Južni tok, v zvezi s katerim namerava komisar pripraviti tiskovno konferenco in tudi dialog v zvezi s tem, kako lahko spodbudimo nadaljevanje teh projektov. Komisija je vse čas podpirala projekt Nabuko, saj ima v mislih predvsem prednosti tega projekta. Veliko pozornosti bomo namenjali temu. Južni tok je v nekoliko drugačni kategoriji. Namen tega sicer ni odpiranje novih pol in diversificirati, ampak gre predvsem samo za to, da se preusmeri plin preko južnega koridorja. To ima nekaj prednosti, ne pa glavne stvari glavnih strateških prednosti drugih povezav, o katerih sem govoril. In kot uradnik moram spregovoriti še o časovnici. Lepo je imeti neke roke, ampak pripričan sem, da je akcijski načrt komisija sprijela v času, ko je parlament v prejšnji sestavi prenehal, končeval svojim delovanjem. In lahko smo takrat rekli, ali ne želite imeti čisto dobre razprave z nami, preden to dokončno zapišemo. In zdaj akcijski načrt zajema tisto, kar želimo narediti v komisiji do leta 2014. V bistvu postavlja ozadje in podlago za številne infrastrukturne projekte. Številni teh projektov na notranjem trgu namreč zahtevajo dolgoročno zavezano delovanje. Mislim, da je to zelo dobro, da imamo neko obdobje za razpravo in da ne hitimo z načrtom, ki se bo potem spreminjal vsakih šest mesecev. Torej, zato se je Günter Oettinger odločil za to pot. Pripričan sem, da boste imeli veliko povedati v zvezi s tem, kar pripravljamo. Časovnico seveda želimo zagotoviti. Prvi dokument bomo pripravili maja, kar pomeni, da ga jaz moram imeti v rokah čez tri tedne. In upam, da ne boste razočarani, ker ga boste kmalo videli in se boste lahko odzvali na njega. Če se vrnem na projekt Desertek, to je projekt, ki smo ga vedno načeloma podpirali. ima velik potencial. Preveriti pa moramo, ali bo šlo za evropska sredstva in v kolikšni meri bo to povezano z evropskimi sistemi. Glede Köbenhavna, kakšna je razlika? Ja, razlika je v tem, da mora imeti Evropa energetsko politiko, ne glede na to, da ni kolektivnega sporazuma na mednarodni ravni o trgovanju z emisijami. Prvi odziv komisije je ta, da reče, govorili smo o potrebi o nadaljnemu zmanjšanju emisij na 30 odstotkov in na pobudo gospe Hildegard je bilo tudi dogovorjeno, da si pogledamo, kaj vse je potrebno narediti, da se doseže ta 30 odstotni cilj brez odločitve na mednarodni ravni. Tako komisar, pa tudi sam, pa tudi odbor za podnebne spremembe bi se strinjal, da ne govorimo tukaj o podnebnih spremembah in podnebni politiki samo zato, da bi rešili svet. Ne, ampak tudi zato, da ohranimo našo konkurenčnost, zaposlitev in učinkovito rabo energije v naših gospodinstvih in podjetjih. Zato ne moremo omahovati in reči, nimamo več pomembnega zagona, ker ni bilo sporazuma doseženega v Köbenhavnu. Mislim, da moramo vseeno diverzificirati oskrbo z energijo. Kitajska in Indija to dela. Zakaj ne bi tudi mi Zakaj bi mi rekli, ker ni bilo dogovora v Kevenhavnu, nam tega ni treba narediti? Ne, obstaja problem v smislu, da ne bo takojšnjih komercialnih, trgovinskih pobud za to, da se zagotovi vse, kar je potrebno za nove tehnologije in infrastrukture. Vseeno pa menim, da komisija na to gleda kot na prehodni pojav. Tako da moramo znati živeti v obdobju, ko ni glavnega sodelovanja med glavnimi bloki ali partnerji. V sami strategiji za leto 2020 pa boste videli, da si želimo oblikovati tržne instrumente za to, da vidimo, kako lahko energetsko politiko okrepimo. Obenem pa moramo upoštevati, da ne želimo žrtvovati Evrope na račun svojih državljanov in podjetij realistični moramo biti pri želji po izpolnjevanju naših ciljev. To pa ne pomeni, da želi komisija spremeniti temeljno strategijo. Glede energetske učinkovitosti lahko rečem, da moramo preoblikovati direktivo o zgradbah in označevanju proizvodov. To bo prispevalo k temu, da spodbudimo razvoj na tem področju. Ne morem dati dokončnega odgovora glede tega, ali bo vse v energetskem svežnju zavezujoče ali prostovoljne narave. Komisija mora sprejeti to odločitev, ali bo nekaj zavezujoče, kar zadeva cilje na evropski ravni. Ampak nekaj je jasno. Kar nekaj je standardizacijskih ukrepov in regulatornih ukrepov, ki jih je treba sprijeti. Če želimo spodbuditi industrijske pobude pri energetski učinkovitosti, dostop do mrež, pametno očitavanje in vse tehnične specifikacije so pomembne in zdi se, da je na tem področju potrebno dodatno zakonodajno delo. To bo prav tako del energetske učinkovitosti. Kot je omenil Günter Oettinger na svoji predstavitvi, to mora biti v obliki pravega partnerstva med tistimi, ki vodijo na lokalni in regionalni ravni te pobude za izboljšanje učinkovitosti stavb, Mislim pa, da ne bo nihče predlagal, da naj bi Evropska komisija dajala posameznikom dotacije za to, da se dodatno izolirajo strehe v gospodinstvih oziroma v individualnih hišah. Vprašanje zavezujočih in prostovoljnih ciljev puščam odprto. Omenjene so bile voltaže, torej napetosti. Tu govorimo o, o skrbi za energijo in regulativa. Zakonodajni organi morajo zagotoviti, da sistemi, tudi če so med seboj različni, delujejo. Tudi pametno, pametni števci so nekaj, na čemer industrija že dela. In kako vrniti električno energijo nazaj v omrežje. To je eno od vprašanj, s katerim se ukvarjamo. Ampak zaenkrat ni pobud za to, da bi državljani privrčevali energijo in da bi jo rabili bolj učinkovito. Mislim, da je gospod Weber rekel, ali boste sodelovali s svojimi kolegi z, v DG Trans. Moje okno je na isti ravni v osmem nadstropju v stari stavbi generalnega direktorata za transport in energijo, kar pomeni, da si lahko z generalnim direktorjem trans pomahava skozi okno. In zato morava združiti vire. Ne morava zaposliti novih ljudi, kar pomeni, da ne glede na dejstvo, da sva dobra prijatelja in kolega, morava tesno sodelovati. Vprašanje dekarbonizacije prometa je eno bolj zapletenih vprašanj. Veliko ima namreč upraviti z obnašanjem prebivalcev. Bolj kot pri dekarbonizaciji električne energije. Kar pa zadeva vprašanje električnih avtomobilov, si moramo postaviti vprašanje, kaj so realistične strategije in kakšen je verjeten nivo potreb po električni energiji za te avtomobile. In s tem je tesno povezano vprašanje dekarbonizacije električne energije zlasti zato, ker bi mogoče v elektrarnah, ki se poganja na premog, prišlo do velikih emisij CO2. -ja. No, glede drugih vprašanj, to je bilo vprašanje revizije, mislim, da govorimo o petih do desetih letih. Nova direktiva bo pripravljena in potem revidirana kar nekaj časa. Zelo pomemben del te strategije je, da pokažemo, da je lahko evropska jedrska energija ena najvarnejših na svetu. Če se vrnem na energetsko učinkovitost. Sam osebno menim, da je to eno bolj stimulativnih področji v našem generalnem direktoratu. Veliko potencijala je tukaj. Energetska učinkovitost pa ne predstavlja vrzeli med tistim, med popraševanjem in ponudbo. To ni neka danost, to ni dejstvo. Zagotoviti moramo, da tisto, kar se dobavi, tako kot ste sami rekli, gospod Ado, da je to prilagojeno energetskim potrebam in povpraševanju. In več, ko imamo zdaj omejitev, lažje je oblikovati energetsko politiko in to energetsko učinkovito če bomo lahko ta element omejitve ali ovire vključili za to, da se zagotovi energetska učinkovitost, mislim, da bo to dobro. In to je eden boljših argumentov, ki govori v prid zavezujočim ciljem. Ampak danes še ne morem predstaviti dokončnega stališča našega direktorata v zvezi s tem. To je področje, ki še ni dovolj preučeno in v Evropi lahko naredimo veliko za to, da bodo najboljše prakse na visoki ravni, za to, da bodo mreže v stanovanskih stavbah in v podjetjih predmet številnih raziskav. Industrijske faze na številnih področjih še nismo dosegli. Imamo veliko majhnih in srednje velikih podjetij, ki služijo na ta račun. Iz novih pobud so našli način, kako priti do denarja, torej kako služiti s tem. In mislim, da bomo lahko na ta način uspešni. Ne govorimo samo o zmanjševanju ciljev in njihovi razvodenitvi, želim jasno povedati, da je to eden glavnih ciljev energetske politike. Gre za zavezujoče elemente, ne na vseh področjih, ampak mogoče na nekaterih teh ciljev. Upoštevati moramo vedno popraševanje in ponudbo in nekateri so že omenili razvoj plinskega trga. In vsi tisti, ki delamo na področju energije in okolja, niso čisto zadovoljni samo za mislijo, da naj bi fosilno gorivo bilo tako, ki ima manj emisij CO2 in da je zato to gorivo dobro. Ne, ampak želimo si nizko oglično družbo in zato upamo, da bomo z našimi cilji, ki bodo dovolj ambiciozni, izpolnili vaše, vaša pričakovanja. In zato si želimo dialoga z vami, poglobljenega razgovora in razprave, zlasti zato, da bomo videli, na, kašni, na kateri ravni lahko sprejmemo določene pobude, na evropski, na nacionalni ali kakšni drugi. Uh, Ne vem, ali sem odgovoril na vsa vprašanja, gospod predsednik, ampak upam, da sem vsaj na nekatera. Hvala za ta izvajanja, za vprašanja, za odgovore, gospod generalni direktor. Meni se je zdelo zelo simpatično, ko ste govorili o tem. Raje eh, temeljita in dobra priprava in potem sprejetje, kot pa če se vse sprejme in odloča na hitrico. E, tu smo že vsi imeli dobre in slabe rezultate. Skratka, sam osebno sem zelo naklonjen temu temeljitemu delu, če tudi traja nekoliko dlje. Hvala, ob trih nadaljujemo.